mednarodni ravni, da ne bomo ponovno morali razpravljati o tem, da bomo torej od vsega začetka imeli trdnejša pravila, eh, ne pa da čakamo na tisto, kar se bo zgodilo na mednarodni ravni. Ali mislite, da bodo potrebna dodatna pravila za to, da upoštevamo eh, razpravo v skupini G20? Drugič, v predlogu pa, kot ste sedaj rekli, nameravate narediti naslednje. Samo dodatne zahteve se bodo določile, če v okviru normalnega likvidacijskega procesa, ki ga lahko pričakujemo, ne bo ostalo dovolj kapitala. Ali v to vključujete tudi finančne krize? Likvidacija je seveda drugačna v normalnih okoliščinah, kot recimo v okviru finančne krize. V preteklosti so morale države, vlade reševali, reševati banke in sicer zaradi istočasnega obstoja finančne krize. Zato bi želel vedeti, kako boste to upoštevali in ali je vaš predlog, eh, kakršen je zaenkrat pred nami, realen. Hvala. Urkar Balc. Hvala, gospod predsednik. O dveh temah bi želel spregovoriti. Najprej standardi mrel, ki, so, ki jih je omenil gospod Farkaš. Mislim, da nek uh, originalni mrel standard za velike banke moramo imeti. Mislim, da smo to že predvideli v nekaterih primerjih eh, za manjše banke. Če pa ne bomo imeli nobenega ali eh, samo majhen dodatni rezervni eh, sklad za eh, velike banke, ne vem, ali je to res eh, smiselno. Izgube je vedno moč pokriti v okviru BRRD-ja. In mislim, da bi tukaj tveganje moralo igrati neko vlogo. In mislim, da pri izračunu zneska mrel bi to bilo treba upoštevati. Zato prosim EBA in komisijo, da tukaj razmišljajo o načelu sorazmernosti. In še vprašanje. Komisijo sprašujem, kako si predstavljate višji mrel standard za velike banke in vprašanje, kako naj bi v takšnem višjem standardu za banke bilo moč upoštevati vse zahteve. Potem druga tema, o kateri bi želel spregovoriti, kar zadeva credit valuation adjustments, bi želel nekaj reči. Gre za ZFA pristojbino v okviru trialoga smo imeli izjemo za non-financial counterparties, pa tudi za javne institucije. O tem bomo kasneje razpravljali, gospod Balc. Dobro. Potem pa kasneje še prosim za besedo. Thank you. Hvala, Silvi. Na koncu bom nekaj rekel. No. We come back to another A se ne bomo vrnili na to? V svezi s to točko imam eno vprašanje. Kako vidite prihodnost eh, telaka? Kakšne so spremembe, ki jih lahko pričakujemo in kdaj bomo dobili te predloge? Gunnar, sedaj, ko sem slišal kolegice in kolege, bi rekel takole. V tem odboru smo se pogovarjali o tem, kako zagotoviti, da bomo imeli zadostne kapitalske zahteve. To je bila glavna, glavna paradigma za vse, kar bomo počeli. Sedaj nekaj stvari dodajamo, o tem bom nekaj rekel še kasneje. Dodajamo eh, reševanje bank oziroma direktivo o sanaciji in reševanju bank, dodajamo še telak, nekatere nove uredbe kar pomeni, da moramo preveriti, ali morda ne dodajamo preveč stvari. Namreč, iste, če gre za iste vire tvegan, moramo imeti iste inštrumente za obladovanje teh tvegan, ne pa da sprejemamo sedaj drugačno dodatno zakonodajo za drugačne namene. Mislim, da moramo zagotoviti pri oceni tvegan, da ne bomo previsoko šli, da ne bomo zahtevali preveč kapitala in morda potem uh, vzpostavili ovire na finančnih trgih. To je tista kalibracija, o kateri sem pregovoril in mislim, da jo je treba upoštevati pri vseh teh akronimih oziroma kraticah, ki jih uh, uporabljamo. To je pri tisti zadnji analizi treba upoštevati. Hvala. Tudi sam bi nekaj rekel v zvezi s tem podobno kot gospod Hökmark pravkar. Mrel se mi zdi dober koncept, boljši kot telak nasploh, bolj celovit je mrel oziroma so te zahteve. Ampak istočasno se pojavlja vprašanje, kdaj bomo dobili rezultate izvajanja let teh zahtev. kako bomo dosegli dodatno dokapitalizacijo in uvedli nove inštrumente za absorpcijo izgub. Vi pravite, da je stebr 2 del vsega tega, tudi posebne rezerve so, ki so del uh, drugega stebra, vendar nimajo iste istih značilnosti kot mrel. Sprašujem, če bomo to izvali, kot je to predvideno, bodo banke poleg tega, kar bodo morale imeti v okviru prvega eh, stebra, dodati še neke nove inštrumente. Kajti nekateri inštrumenti se ne bodo upoštevali v mrelu, se bodo pa v drugem stebru. Kaj to konkretno pomeni? kakšna bo to konkretna zahteva v zvezi s povečanjem kapitala bank. In še eno vprašanje, kako mislite, da se lahko izognemo tveganju, da bi prišlo do zmede, kar zadeva vlogo eh, organov za reševanje in nadzornih organov? Morda bodo nadzorni organi tisti, ki bodo morali ugotavljati, kakšne so kapitalske zahteve za eno banko. Organi za reševanje pa bodo opravili lastno oceno in bodo prišli do drugačnega uh, sklepa, kaj ti rekli bodo, ja, v okviru mrela pa bi ta banka morala imeti, imeti še nekaj drugega. Kako se bomo izognili temu, da ne bodo uh, organi nadzorni in tisti za reševanje posegali v delovanje eden drugega, da ne bi prišlo do zmede? In tretje vprašanje. Gre za tretji člen sedmi odstavek. Tukaj je definicija GC-jev, ali bo ta zasnovana na srednji vrednosti, ki jih bo skupina vrstnikov, torej peer group, določila. Ali mislite, da je ta koncept peer group nekaj, kar je dobro pri reševanju bank ali ne bi bilo bolje, da bi za vsako posamezno banko ugotavljali, kaj so potrebni ukrepi za njo. Tako da ne bo neke vrste nadzorni, previdnostni pristop eh, prevladal nad eh, pristopom, ki je namenjen reševanju bank. To je moje vprašanje. To bi želel začeti. Okay. Hvala lepa, hvala za vsa vprašanja. Lahko začnem kar sam. Mislim, da se vsa vprašanja dotikajo enakega področja, ki ga je zares vredno razjasniti. Gospa Golar je spraševala o prihodnosti telaka, kar seveda ni preprosto predvideti torej Emrel proti Telak. Podošanje, ki so ga zastavili Eliza Ferreira, Gunnar Höckmark, vi predsednik in še številni drugi. Bodimo povsem jasni, kaj ta dva koncepta sploh predstavljata. Mrel, torej minimalne zahteve za lastne sredstva in upravičene obveznosti, to je koncept, ki se ga da zagovarjati v okviru reforme do kapitalizacije bank. Vključuje vsa lastna sredstva, in gre za koncept v okviru drugega stebra. Torej, nekaj, kar morate imeti. Je pa zelo zahteven standard, ker gre za 8 odstotkov obveznosti, kar je povezano s tveganjem v bankah, je pa lahko eh, znaša med 16 do 18 odstotkov eh, sredstev ponderiranih na podlagi tveganja. Gre torej za nekaj, kar je zelo zahtevno oziroma predstavlja visoke zahteve, včasih celo še više, če se ogledamo številčne vrednosti. Torej, predstavlja večjo zahtevo kot telak. To je mrel. Burkhard Balc je povedal, da mrel predstavlja jamstvo za nadaljevanje dela in tu imate prav. Torej, tako kot ste omenili drugi, treba je zagotoviti MREL kot sposobnost banke, da reši 8 odstotkov, če pride do tega trenutka. Torej, gre za 8 odstotkov obveznosti in to je tudi minimalni znesek belina, torej reševanja, kar poti, je potem povezano tudi z vsemi drugimi posegi, če se ti izvaja. V zakonodaji BRRD, torej direktive o sanaciji in reševanju bank, ni predvidene razlike med zneski za velike in male banke, je pa seveda logično, da razlike ni predvidene in izredno zapisane. Zakaj? Ker je mrel, ponavljam, koncept iz stebra 2. Sorazmernost je torej že tako ali tako notranje predvidena. Zakonodajalec bo seveda pregledal, kateri znesek se mora zagotoviti v okviru mrel. To je torej mrel. Kako pa se ga poveže s telak? Prvič, treba se je spomniti, dokot smo prišli s telakom. Tisti, ki ste bili takrat prisotni v dvorani, ko je potekal svet eh, Ekofina v Milano in vi ste bili tudi tam, gospod predsednik, takrat so bili izbrani vsi finančni ministri na svetu v Milano in so zavrnili prvi koncept, ki smo ga takrat imenovali Gelak in prosili so komisijo naj se pogajale o Telaku. Zakaj so zavrnili prvotni koncept? Ker Gelak ni vključeval kapitala. Šlo je za reformo, ki jo upravljamo zadnja tri leta, telak pa vključuje lastna sredstva, kar gelak ni vključeval. Telak pa ne vključuje buferjev oziroma blažilnikov rezerv. In tako lahko preidem tudi na vprašanje, kako predvi, sam predvidjam, da se bo to razvijalo v prihodnje. Torej, telak ne vključuje blažilnikov. To je prva velika razlika med telekom in mrelom. Druga razlika med telekom in mrelom pa je, da je mrel celovit in to je tudi odgovor Burkardu Balcu, Mrel predvideva, da se lahko vse reši, telak pa tega koncepta nima. Še posebej tega ne predvideva za nadrejeni dolg, kjer obstaja zgornja vrednost oziroma zgornja meja 2,5. To je zgornja meja, ki je Mrel in BRRD nimata. V tem našem okviru se lahko reši vse, v okviru telak pa za enkrat nadrejeni dolg lahko priznamo do, 20, do vrednosti 2,5. Ko si ogledamo in um, postavimo nasproti te razlike, se pri telak upoštevajo sredstva ponderirana na podlagi tveganja. Tu zaenkrat imamo znesek 16, ki lahko doseže tudi vrednost 20, vsaj to je predvidljivo. Torej, vzamete 16, to prevedete v obveznosti in običajno je vrednost, ki jo dobite, nižja od 8, ne morete pa vključiti vseh blažilnikov in vseh nadrejenih dolgov. Torej, to je analiza učinkov, ki se jo da izvesti ki se jo, da, ki se jo lahko izvede le pri vsaki banki posebej, eh, ki pa jih ni tako veliko, ker telak velja le za velike banke. To so tisti tri elementi, kar je že zelo dobro pojasnila eh, gospa Ferreira, ko gre za razlike med telakom in mrelom. Gre torej za velikost 16 odstotkov proti 8 odstotkov obveznosti eh, sredstva na podlagi tveganja proti obveznostim, blažilniki, ki so nekod vključeni, drugot ne, ter eh, nadrejenost, ki je umrelo vključena le do dveh odstotkov za telak. To so tiste glavne razlike. Če bi se dolg razvijal, kako je s tem? To je zelo dobro vprašanje gre torej za razliko med 16 in 20 pri Felak. Veliko vas je pravilno predvidelo, če se škarje premakne, da se že 18, se potem tudi nadrejenost premakne. Če gre le za del dolga, no, tega pa žal ne moramo v tem trenutku predvideti. Druga točka pri telaku trenutno izvajamo QAS, eh, uč, oceno kvantitativnega učinka in QIS bo odgovoril na vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Torej, učinek telaka na širše gospodarstvo in stroške. To je jasno zapisano v eh, referenčnih pogojih telaka in O tem so potekala različna pogajanja na različnih mednarodnih sestankih. Mislim, da so to tiste glavne točke. Morda še nekaj drugih vprašanjih, torej kako je z bankami, ki se jih lahko likvidira. To, je, to vprašanje je zastavila Eliza Ferrera. Mislim, da bo na to podrobno odgovoril Adam Farkaš. Jasno pa je, če se institucijo lahko likvidira, potem v eh, RTS, BRRD pričakujemo preprostejšo obravnavo, ker potrebujete obravnavo le za eh, pokritje izgub, ne pa tudi za dokapitalizacijo. Hvala. Hvala lepa, pridem, dam besedo predstavniku EBE. Imam še sam vprašanje, ker sam nisem tak strokovnjak za BRRD. Dejali ste, da je stopnja mrel 8 odstotkov. Mislim pa, da je 8 odstotkov tudi prak za reševanje, ne prav vrednost v okviru mrelj sama po sebi. Obstaja nekaj instrumentov, ki se lahko zajamejo pri teh 8 odstotkih, niso pa upravičeni v okviru mrelj. Če torej rečemo, da je mrelj sam po sebi eh, predvideva vrednost 8 odstotkov, ali ne pomeni to, da malce presegamo prvo raven? se opravičujem, jasnejši bi moral biti. 8 odstotkov gre za vrednost v trenutku reševanja, vse drugo je drugi stebr. Torej, v drugem stebru pa teh točnih številk ni. Če bi točne številke imeli, to ne bi bil drugi stebr. Gre torej za instrument drugega stebra do, toč, do točke začetka reševanja. Ko se pri banki začne reševanje, v tistem trenutku mora banka rešiti 8 odstotkov, mora zgoditi Belin 8 odstotkov, če želi imeti dostop do drugih instrumentov preden pa se reševanje začne, seveda mora bi biti natančnejši, imate posem prav, gre za drugi stebr, zato točne vrednosti ni. EBA. Hvala, Eva. Just, just Samo nekaj točk bi še dodal Marijevemu čudovitemu opisu in ne razlagam. Kako je s časovnico in doslednostjo med eh, globalnim predlogom TELAK in zahtevami MREL? Kot je omenil gospod Gigold, je smiselno usporediti oba procesa. Zato sem dejal, da predvidevamo krajši zamik pri eh, zagotovitvi standardov. Kar gre za, ko gre za predlog TELAK, oziroma predloge telak, bomo te lahko upoštevali pri tehničnih standardih, tako da jih bomo obravnavali takšne, kot so pripravljeni danes. Nekaj vprašanj bomo še morali preučiti, kako je recimo z upravičenimi obveznostmi v okviru telak in nekaj drugih vprašanj ampak načeloma so, bodo tehnični standardi MREL lahko vključili oziroma upoštevali predloge telak za tiste banke, ki so sistemsko pomembne. E, za ugotavljanje, katere banke so sistemsko pomembne, pa obstajajo tehnični standardi, ki smo jih že objavili. In še ena točka, ki ste jo spostavili v nekaterih vprašanjih, je konsistentnost med nadzorom in oceno reševanja bank ter tem, da zagotovimo, da se delo ne prekriva oziroma podvaja. Eden izmed ciljev tehničnih standardov in dokumenta, katere smo imeli posvetovanje, je vrsta določb v zvezi s tem. S tem poskušamo zagotoviti metodologijo za dosledno oceno potrebe po posameznih ocenah, ko gre za Eh, zmožnost pokrivanja izgub oziroma druge zahteve mrel. To poskušamo uskladiti z nadzorno oceno, ki jo nadzornik izvede v okviru stebra 2 za te banke, zato poskušamo uskladiti merila za postavljanje kapitalskih zahtev v nadzornem postopku ter uh, zahteve glede upravičenih obveznosti za namene reševanja. Končna odločitev glede zahtev mrel, kot je omenil že Marijo, pri končni oceni eh, to izvede organi za reševanje. Morda bi lahko prišlo do razlike pri končnih ocenah, ampak mi poskušamo zagotoviti metodologijo za tehnične standarde, da bi ta dva procesa uskladili. Mislim, da bom s tem zaključil hvala. Seveda, ta odbor poskuša razmisliti, kako je s temi koncepti, kot je telak in kako naj se ti izvajajo eh, z manjšimi spremembami drugih eh, zakonodajnih aktov. Pravno gledano gre za zelo pomembna vprašanja, s katerimi se želimo spopasti pri sami razpravi, žal nismo mogli sodelovati, nismo mogli postavljati vprašanj, no, zdaj bom izkoristil priložnost. Torej, kakšen, kateri je gospodarski, ekonomski, finančni razlog za 2,5 odstotka nadrejenega dolga? Odkud prihaja ta številka? Dve pripombi. Zakaj nadrejeni dolg ni tako kot drugi? Na mednarodnem prizorišču je bila izražena skrb, da bi z reševanjem nadrejenih dolgov pri zelo velikih bankah še razširili težave oziroma bistveno razširili dru težave drugam. Zato se je postavila zgornja meja zneska, ki se ga še lahko rešuje in zato eh, je preprosta logika. S tem se poveča tudi znesek za reševanje podrejenega dolga, saj se s tem težave veliko bolj zajezijo kot pri nadrejenem dolgu. Odkud 2,5 odstotka? Mislim, da smo da do tega zneska oziroma te številke prišlo, prišlo preprosto eh, tek, tokom, tekom pogajanj. Eh, ocenili so se termšiti pregledali so se eh, dolgovi različne jurisdikcije, recimo uporaba posebnih skladov oziroma sredstev, ki se uporabljajo v drugih jurisdikcijah. In na koncu eh, smo prišli do številke 2,5, kar ne bi veljalo za te izjeme. Zakaj smo v Evropi prepričani, da se lahko eh, nadrejene zneske rešuje in zakaj se to lahko vključi v pak, če je to potrebno, drugače imate druga sredstva. Torej, za največje banke se je zdelo varneje, da se pač tako ravna. Naj še sam malce razjasnim vprašanje, ki ste ga postavili. Ne gre za to, da bi RTS, regulativni tehnični standardi, eh, vzpostavili zavezujoče izvajanje BRRD. Zahtevo MREL se postavi kot eno zahtevo za Evropske eh, banke in s tem se omogoči ocena tudi v okviru zahtev TELAK. Zahteva v načrtu reševanja in ocena pa bi temeljila na eni sami zahtevi, in sicer zahtevi iz BRRD. Thank you very much. I don't know whether the rapporteur was at something on this point or we... Hvala lepa. Bi še kdo kaj dodal zvezi s to točko ali lahko zaključimo? Izvolite. Mislim, da bi se splačalo poprašati še komisijo, kaj misli o tveganih, eh, da poskušamo z različnimi zakonodajnimi akti nasloviti podobna vprašanja. Morda se na koncu lahko vse skupaj izkaže za kontraproduktivno. Ne pravim, da je treba to storiti zdaj, bi pa lahko razmislili, kako to eh, vključiti, morda oceno učinka, eh, ko gre za kalibracijo. Vem, da je komisija že napovedala svojo oceno učinka in tudi mi sodelujemo pri tej oceni učinka s poročilom gospoda Balca. Mislim pa, da pri tem specifičnem vprašanju, ki ste ga jasno predstavili, to zares potrebujemo, to je del naših obveznosti. Po tej izmenjavi mnen pa bo morda postalo jasno, da je treba res zahtevati več pri takšnih ocenah. Da nam podajo informacije, ki jih poročevalec zahteva mislim, da bi to morda celo lahko storili in se vrnili na nekatera vprašanja ter jih podrobneje spremljali. Eh, torej vprašanja, ki prispevajo k varnosti, pri, eh, k skladnosti, eh, hkrati pa bi se s tem poskušali tudi izogniti neželenim posledicam tega, da bi ta instrument postal nekakšen dodatni instrument, ki ne bi bil v celoti skladen z drugimi elementi, kar bi seveda lahko imelo posledice na učinke kapitalskih zahtev v realnem gospodarstvu. Pri telaku pa mm, seveda potrebujemo ustrezno razpravo zaradi vseh razlogov, ki ste jih navedli. Pri BRRD eh, predvidimo nekatere instrumente, pri reševanju. Zdaj eh, govorimo o standardih, o katerih prej nismo govorili. Govorili ste o 2,5 odstotkih, o katerih mora ta so zakonodajalca še razpravljati. Gospod Sigular bo tudi sodeloval pri tem in gre za delo v okviru Bazla. Tako da se bomo na točko Telak še vrnili ter se pogovorili o tem, kako vse skupaj oceniti. Dobro, hvala za razpravo pri tej prvi točki. Zdaj pa se lahko pogovorimo še o CVA, prilagoditvah kreditnega vrednotenja. To je še ena izmed točk, o kateri smo že razpravljali, torej prilagoditev kreditnega vrednotenja v okviru CRR, uredbe o kapitalskih zahtevah. EBA je 25. februarja objavila poročila v zvezi s tem in vidim, da smo prejeli predlog, da se obravnava to točko skupaj s CRR, uredbo o kapitalskih zahtevah. Torej, to dvoje bomo obravnavali tudi z oceno, z External Credit Assessment Institution, institucijo za Eh, torej z, z zunanjimi bonitetnimi institucijami. Zgodovino tega instrumenta poznamo, tudi izjeme pri tem instrumentu, razloge za te izjeme in zdaj je EBA pripravila podrobnejše poročilo o tem ter o morebitnih prihodnjih ukrepih na tem področju. Tako da ponovno predajam besedo predstavniku EBA za CVA. I, um, as you, as, as you... Hvala, gospod predsednik kot ste omenili, prejeli smo mandat, eh, pravno obveznost, da pripravimo eh, instrument za spremljanje CVA Risk Charge, torej kapitalske zahteve za tveganje CVA. Poročilo je bilo obsežno, eh, vključevalo veliko analiz na podlagi dokazov, poroč, oziroma ocen bank, ki so prostovoljno posredovale podatke EBI. 35 bank je sodelovalo, 26 jih je poslalo podrobne podatke EBI. Poročilo, kot ste omenili, morda vam ni najbolj všeč, vendar pa je eden izmed zaključkov poročila ta, da so izjeme EU pri CVA Risk Charge, pri kapitalskih zahtevah za tveganje CVA, nekaj, o čemer bi morali še enkrat razmisliti in morda ukiniti v trenutni obliki. Preprost razlog za to je naslednji. Ugotovili smo, da se pojavljajo velika tveganja v okviru CVA, ki niso zajeta v trenutni zakonodaji EU. Ko govorimo o izjemah v zakonodaji, te izjeme torej predstavljajo tveganja. Prav tako je treba povedati, da smo razmislili, kako je s kalibracijo trenutnega bazalskega okvira, ko gre za kapitalske zahteve za tveganje CVA. Ugotovili smo, da pri mednarodnem umirjanju, mednarodni kalibraciji za vrsto elementov eh, je to umirjanje prekonzervativno in to smo navedli tudi v našem poročilu pred kakršnimi koli zakonodajnimi spremembami oziroma razmislekom o morebitnih zakonodajnih spremembah, je okvir CVA v mednarodnih forumih, okvir, o katerem bi morali še enkrat razmisliti. Bazelski odbor nas je prosil naj naše poročilo predstavimo na zadnjem sestanku Bazla in jasno smo povedali, da popolnoma podpiramo temeljit pregled okvira CVA, ki pravkar poteka v okviru temeljitega pregleda trgovalne knjige. Pripravili smo torej politična priporočila in v našem poročilu predlagamo tole. Mednarodne standarde je treba pregledati, okvir CVA bi bilo treba premakniti iz ok splošnega okvira o trgovalni knjigi. Nekaj sprememb bi se potem izvedlo tudi posledično pri umerjanju okvira CVA in na to bi lahko izvedli še evropski pregled, da bi morda potencialno še enkrat pregledali učinek izjem v okviru CVA. S tem bi dobili v prihodnosti okvir, ki bi zajel tveganja, ki jih kapitalske zahteve morajo pokriti, ne bi pa preveč kaznoval nekaterih eh, postavk v knjigah bank kar bi škodilo gospodarstvu. Sicer sem pripravil dolgo uvodno izjavo, vendar bi za voljo časa zdaj končal in pustil več časa za razpravo. Če boste postavili eh, podrobnejše vprašanja, pa seveda z veseljem podam tudi podrobnejši odgovor. Thank you. Mario Nava. Thank you very much. On, uh, on CVA is very Izvolite, Marjonova. Seveda, pri CVA se vsi spominjamo zgodovine, eh, oba so zakonodajalca, sta izkoristila svojo priložnost, da zagotovita določene izjeme. Nam je pa vsem jasno, da je to treba upoštevati. ne spuščamo se v preveč previden odnos, še posebej, ko upoštevamo to, da sam Bazel razmišlja o prenovi CV-ja. Morda mi ne bi šli tako daleč, kot ste šli vi, eh, oba so zakonodajalca, se pa nagibamo v podobno smer. Ne bi se mi zdelo preveč modro, se zelo podrobno pogovarjati o teh vprašanjih, vsaj dokler Bazel ne konča svojega dela. E, mi res je, nismo spoštovali njihovih smernic, dejstvo, da pa sami raz, ponovno razmišljajo o svojem okviru, pomeni, da verjetno mi nismo bili edini, ki smo imeli pomisleke o tem, ali naj bi se te smernice spoštovali ali ne. Kar se tiče kratkoročnih priporočil, ki jih je izdala EBA, e, vi kot so zakonodajalec ste želeli delegirani akt. Eh, Zdaj izvajamo posvetovanje, ali obstaja kritična masa ali ne za pripravo delegiranega akta, ampak to je seveda manjša točka. Pomembneje je razmisliti oziroma opazovati, kam se bo okvir CVA na mednarodnem prizorišču razvil. Yes, indeed, wise, wise Hvala lepa. Vaše Modre besede se mi res zdijo zelo pametne. Gospod Balc. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Sam bi spregovoril o kapitalskih zahtevah za tveganje CVA. V okviru trialoga je bila predvidena izjema za nefinančne nasprotne stranke, pa tudi za javne ustanove. Vemo, da so bili izraženi pomisleki glede teh izjem, eh, saj naj ne bi bile v skladu s priporočili Bazla. Mislim, da ko gre za izjeme predvidene strani so zakonodajalcev, eh, teh ne bi smeli pokovati pod ukrepi ravni 2, zato bi predstavnika Ebe pa vprašal, kako bodo ravnali v zvezi s tem. Hvala. Thank you. Uh... Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Sven. Like to, to... Dve vprašanje bi postavil glede smernic o uh, uh, zanesljivih plačilih oziroma ustreznih plačilih. Lahko zdaj postavim to vprašanje, gospod predsednik. Lahko ponovim vprašanje v nemščini, če boste bolj razumeli. Torej o politikah, uh, sound remuneration policies, politikah ustreznih plačil. Just... Silvi. Še enkrat sem želela podariti, kot je povedal tudi gospod Navas, kar je v duhu Eva. Poskušamo vzpostaviti ukrepe, s katerimi bi upoštevali specifičnost evropske situacije. Kar se tiče MSP-jev, mislim, da zdaj komisija predlaga naložbeni načrt, kjer pa se ponovno lahko vprašamo, ali bi bilo smiselno zagotoviti izjemo za financiranje javnega dolga, ampak to je drugo vprašanje. Zanima me torej, kakšno je vaše stališče, so to vaše zadnje besede, boste še kaj razvijali? Po odločitvi bazalskega odbora boste verjetno sprejeli odločitev, končno odločitev. Vsi se zavedamo pričakovanj ne samo finančnega sektorja, še bolj se zavedamo pričakovanj MSP-jev in deležnikov, ki sodelujo pri financiranju gospodarstva. Thank you. Before giving back the floor to EBA, uh, unless there are other colleagues. Preden predam besedo spet EBA, pozivam še druge kolege, ki bi se želeli oglasiti. Pa še sam bi imel pripombo. Seveda smo zadovoljni s tem, kar je povedala komisija. Mislim, da je bilo zelo jasno. Seveda Eba ima vsaj deloma drugačne poglede. Mene pa zanima naslednje. Zakaj ne bi v oceno vključili tudi dejstva, da če eh, pogledamo, eh, katera valuta se potrebuje za menjavo, eh, recimo, če imamo vključen dolar in druge valute, to vsekakor vpliva. S tem lahko na nek način tudi kompenziramo neenakomerne pogoje. To je lahko neke vrste varovalka za finančno korporacijo, ko gre za tveganje uh, povezano uh, z valuto. Dejstvo je, da večina trgovine poteka v dolarjih, ampak to je dodaten element in uh, je pomemben uh, v tem uh, globalnem pogledu in to je neke vrste izjema tudi za uh, Evropsko unijo. Kako gledate na to? Lisa? Ja, splošni okvir, ki sta ga predstavila gospod Farkaš in Naval, Marjo Naval, je bil eh, jasen. Manjka pa nam neke vrste časovnica glede postopka, ki poteka v okviru bazla. Kajti v vsem tem umestnem času moramo uporabljati te instrumente pri vsakodnevnem življenju. Zanima me, kako si predstavljate to časovnico, eh, kajti ne moremo biti v nekem vakumu vse čas. Izvolite. Hvala lepa. Skušal bom odgovoriti na kratko. to, kar smo pripravili, je zgolj poročilo. Zelo pomembno je vedeti, da smo pripravili poročilo s priporočili za politiko, ampak naš dokument ni, nima neke zakonodajne narave ali pa neke pravne moči. Kaj pa smo ugotovili? Ugotovili smo, da pri nekaterih elementih tveganja CVA izjema podcenjuje eh, dejanska tveganja v knjigah bank. Tudi same banke za nekatere elemente eh, knjige imajo kapital eh, za ta tveganja v skladu s svojim sistemom za vladovanje tveganj. Naše priporočilo glede politike se nanaša na postopek iz drugega stebra. Kaj ti? V anketi smo ugotovili, da nekateri nacionalni organi že zdaj uporabljajo ukrepe iz drugega stebra, da obravnavajo tveganja CVA, ki so izuzeta v zakonodajnem okviru. Kaj skušamo povedati v našem priporočilu za politiko? Če se uporabi ocena iz drugega stebra, potem je tukaj presežni, presežno tveganje opredeljeno v specifičnih institucijah, za katerega veljajo kapitalske zahteve iz stebra 2. To je torej bilo zapisano v našem priporočilu za politiko. Glede uh, svetovnega globalnega postopka pa. Sveda ne moremo napovedovati, kdaj bo pregled končan. Predlagana časovnica je konec tega leta za bazelski postopek. In kot je Marjo Nava eh, že povdaril, razlog za ta globalni pregled je dejstvo, da trenutni okvir ni praviren, pravile ni ustrezno umerjen. V naši analizi smo ugotovili, da za nekatere dele knjige CVA je kapitalska zahteva glede tveganja eh, tudi do 20 odstotkov višja, kot pa banke ocenjujejo v skladu s svojimi modeli in eh, tukaj je ta razkorak, razkorak precej širok. Torej, te kalibracije so ponekod prevelike uh, in to moramo preučiti. Potem je bila tukaj uh, še eno vprašanje v zvezi s tveganji, FX risks in drugi faktori, torej kako bomo zdaj uračunali blažitev tvegan in pa druge. Druge, druge elemente, ki so povezani s tveganjem na trgu. predlagamo pristop, ki je skladen s pristopom komisije in to je, da uh, imamo eh, trenutni okvir, ki ga je treba uh, upoštevati in potem pa imamo še globalni pristop in mislim, da bomo tako lahko pripravili oceno, ki bo bolj senzitivna, ki bo bolje upoštevala tveganje celja in potem bomo uporabljali ta obnovljeni uh, svetovni pregled na prvi ravni, ne pa pri tistih ukrepih iz druge ravni. Hvala lepa, zelo malo imam dodati. Budimo pa jasni, gospod Balc, CVA to vsekakor je odstopanje in uh, tega se zavedate. seveda tukaj želimo eh, pomagati gospodarstvu na splošno in spoštovati bazilska pravila. Če govorimo o tem, da Evropa sama ne spoštuje tega odstopanja za CVA, eh, tukaj je bazel in eh, tega se držimo. Jasno je povedano, In mislim, da eh, ni nobene potrebe, da zdaj stvari spremenjamo. Gospa Eliza Ferreira je spraševala, kakšna je časovnica. Mm, rekli smo nekje konec tega leta, nismo pa popolnoma prepričani. Pomembno pa je to, kar je povedal gospod Adam Farkaš. Logika je ta, da CV-ja vključimo tudi v druga eh, tveganja. Tako da se lahko upošteva uh, vse skupaj. Mogoče tudi to, da nekih tveganj sploh ni. Govorili ste tudi o odstopanju od bazla. Komisija bo pripravila oceno na podlagi dokazov, ki jih imamo. Zmanjšanje, ki je bilo zagotovljeno, dobro eh, deluje in eh, ne ovira tokov sredstev za male in srednje velika eh, podjetja to tudi, če ostane uh, neskladno z bazlom, mislim, da bo nekih uh, posebnih ukrepov, ampak seveda stvari moramo še dodatno preučiti. Hvala lepa. Zdaj pa gremo eh, lahko naprej na kartiranje. V zvezi z bonitetno oceno zunanjih bonitetnih institucij, EBA dobi besedo najprej. Ja, to je nova jed na jedilniku. Gre za zelo tehnično vprašanje. In tudi delo EBA na tem področju je zelo tehnično. Ker nekaj pogledov bi bilo izpostavljenih in stvari ni popolnoma nekontroverzna. Uh, zakaj je EBA opravljala to delo? izkušnje nam kažejo, da je to skupno področje, sodelujemo še s sestrskimi organizacijami, z ESMO in drugimi. Jo e pa je tudi uh, pripravila posvetovanje in to v skladu uh, eh, CRR, uh, eh, tako da zagotavljamo, da, uh, da smo sodelujemo z agencijami. Eba ima dva mandata. Eno je samo kartiranje eh, skupaj s tehničnim standardom, ki opisuje, kakšno je to kartiranje. Imamo jasna merila za eh, bonitetne agencije in eh, tukaj se nanašamo na podatkovno bazo ESME. In eh, bonitetne agencije lahko dobro vedo, kaj se od njih eh, zahteva glede. Eh, kartografiranja. Potrebujemo zelo visoko raven preglednosti. Eh, izdali smo 25 različnih kartografskih poročil eh, s točnimi podatki in tako zagotavljamo visoko raven gotovosti za vse vključene. Poleg kartiranja, ki ga obravnavamo danes, pa EBA pripravlja tudi ločeno kartiranje za, za listinjenje. No, tega se bom na kratko dotaknil na koncu trenutno končujemo to vrstna kartografiranja in mislim, da bo vse skupaj končano nekje čez poletje. Imamo pa še en pomislek glede politike. O tem še razpravljamo in to bi vam danes predstavil. Prvič, eh, namen kartografiranja mora biti popolnoma jasen. To je, da zagotovimo ustrezno raven kapitala za banke, ki se zanašajo na uh, zunanje bonitetne ocene. In uh, cilj je zagotoviti eh, neko razumno raven kapitala, ki bo uh, sorazmerna dejanskim tveganjem tveganja. Drugič, vemo, da so nekateri zakonodajalci želeli uh, odprt trg za bonitetne agencije. Zakaj bi želeli povečati konkurenco uh, med bonitetnimi agencijami? Tudi tu je element, ki se ga moramo zavedati. Uh, Treba je upoštevati bonitetne vidike, konkurenčne vidike, ampak žal eh, to ne gre vedno z roko v roki. Načelo za določene kapitalskih zahtev je, da če nimate podatkov, potem uh, pristopite konzervativno. Konkreten primer glede tega. Takoj, ko sprememo kartiranje novega akterja na trgu, gre za to, da uh, se dviguje raven, kajti mnogo bonitetnih agencij ima preveč optimistične ocene in eh, tako lahko pride na koncu do preniskih kapitalskih zahtev. V našem primeru bi morali uh, sprejeti pristop, kjer uh, bomo dosegli, da uh, ne bo prišlo do preoptimističnih um, pričakovanj. če bomo imeli zgolj samobonitetni pristop, bi lahko prišlo do kartografiranja, ki je vse čas eno stopnjo niže eh, in eh, zato potrebujemo več podatkov, preden pride do kartografiranja. To pa je zelo restriktiven pogled. Naš kompri, naša kompromisna rešitev pa je, da razvijemo metodologijo, ki ne omogoča bonitetnim agencijam, da dobijo uh, bonitetno ceno ena. oziroma korak ena. S tem zagotovimo, da bonitetne agencije zbirajo več podatkov, eh, hkrati ni nekega arbitražnega postopanja, ki smo mu trenutno eh, lahko priča. Mislim, da lahko s tem Eh, dosežemo ravnovesje med eh, bonitetnimi pomisliki in pa konkurenčnimi pomisliki. Na koncu pa še kartografirne glede lisinjenja. Tukaj imamo še dodatno dilemo. Po eni strani dominantne bonitetne agencije imajo kvantitativne dokaze, ki kažejo, eh, da potrebujemo više kapitalske zahteve glede listinjenja. Trenutno premišljamo, kako eh, rešiti to dilemo, eh, tako da bi uporabili podoben kvantitativen pristop za korporativno listinjenje. Ampak treba se zavedati, kakšen je celoten eh, okvir na področju listinjenja in tudi same bonitetne agencije pogosto spreminjajo svojo metodologijo. trenutno moramo uporabljati pristope, kot jih imamo, dokler ne bo izvedena reforma. Dilema tukaj je nekoliko drugačna kot pri korporativnem uh, eh, listinjenju oziroma kartografiranju. Hvala lepa za priložnost, da sem lahko predstavil, kakšne stanje. Thank you, Mario Nava. Hvala lepa, Mario Nava. Hvala vam. Eh, zelo malo imam dodati k tej izčrpni predstavitvi kartiranje je za nas bistvenega pomena, da se lahko uporabljajo bonitetne ocene bonitetnih uh, hiš v našem okviru in uh, eh, prvi se dogaja, da lahko nove banke uporabljajo bonitetne ocene, ki jih uh, pripravljajo nove uh, bonitetne organizacije. Vsekakor upoštevamo kvantitativne in kvalitativne elemente, ki se jih tudi sami vključili v zakonodajo. Jasno pa tudi povečujemo konkurenco. Zagotavljamo uh, konkurenco v sektorju, ki doslej ni bil tako konkurenčen. In to vsekakor za nas ostaja bistvena točka. Hvala lepa. Peter Simon je prvi. Hvala lepa kolegom za izčrpno predstavitev, zlasti glede prihodnih konfliktov eh, interesa. Zavedamo se, za kakšne težave gre. Gre za to, da omogočimo dostop tudi manjšim, novim podjetjem. Ampak v eni točki to ni podano, ko gre za vprašanje trojnega A. če morate pripraviti toliko in toliko ocen, trojnih A in ne smete narediti niti ene napake. Tukaj gre za zgolj kvalitativno in kvantitativno oceno. Če želite doseči oceno trojni A, če želite priti v to najvišjo kategorijo, morate predložiti toliko ocen za 3A brez napak, da je to skoraj da nemogoče. Torej gre za to, da uh, ustvarjate neke vrste zaprto trgovino za trojni A. Pri slabših ocenah pridemo potem tudi do kvalitativnih elementov, recimo, ko se sprašujemo, kako naj kakšne stvari ocenimo, kako naj jih tehtamo gre za to, da potrebujemo numerične ocene, na podlagi katerih temelijo uh, ocene trija. Želimo odpraviti monopol in v to smer si moramo prizadevati. To je naš končni cilj. Hvala lepa. Želijo besedo še drugi kolegi? Dobro, besedo dajem EBA. Besedo bi dal kolegu Larsu Oberbiju. On bo uh, podal bolj specifične odgovore na to, kar je bilo povedano. Govorili ste o ocenah, o 496 ocenah, ki povzročajo mm, nasprotja. No, ocena 3a. Če želimo imeti statistično gotovo, gotovost, potem potrebujemo več opazovanj. Če imamo številko 496, tukaj gre za statistične podatke, seveda lahko govorimo o tem, ali je 496 ustrezna raven, lahko gremo tudi niže, če je treba. Ampak vidimo po podatkih, da se stvari ne spremenijo prav dosti. Velika večina eh, bonitetnih agencij bo še vedno imela težav, zadostnostjo opazovanj. Eh, Lahko bodo imeli 10, 20, 30 opazovanj in na podlagi tega težko dobimo ustrezne statistične podatke. Če govorimo samo o kvantitativnih dokazih, je tak pristop zelo zahteven. Potem je tukaj še tveganje, kako zagotoviti, oziroma izziv, kako zagotoviti eh, dovolj senzitivnosti glede zbiranja teh podatkov. Pri oceni 3A imamo razliko med malimi in velikimi. In mi želimo zagotoviti čim večjo usklajenost, ko gre za ceno 3A, ampak popolna usklajenost pri tem bi bila po našem mnenju zelo težka. No, gospod Nava, gospod Simon, dobro sem prisluhnil temu, kar ste povedali. Uh, mi poskrbimo za tehnično plat, no, naš cilj pa je vsekakor, da povečamo konkurenco v tem sektorju. Ja, no, prostite, ampak nekaj bi še vprašal. Pri slabših ocenah imamo kvantitativne in kvalitativne elemente, ki ste jih enako dopustili. Razen pri oceni 3A, tam pa se naslanjate zgor na kvantitativne ukrepe. To pa nujno vodi do tega, da želijo trojnja samo veliki. In potem smo tukaj odves, odvisni od velikih in to ni spremljivo. In to je jasno sporočilo. To ni spremljivo. To je bila prva točka, ki sem želel izpostaviti. Druga točka. Razumem, ko pravite, da za oceno, kakšna je eh, zanesljivost bonitetne agencije, da potrebujete eh, določeno kvoto uspeha. Zakaj ne bi poleg, poleg kvalitativnih elementov uh, imeli pri kvantitativnih še neke dodatke? Recimo lahko določite uh, neko številko, sto ali več, potem pa še neko kvoto uh, uspešnosti. potem pa lahko postavimo visoko lestvico glede eh, napak. To je eh, alternativna možnost, ki mi je padla na pamet, ampak gotovo boste porabili veliko časa in energije, če želite tukaj najti neko alternativno eh, rešitev. Trenutno Eh, pa predlagate nekaj, kar bo še naprej uh, krepilo že zdaj obstoječo monopolno ali pa oligopolno strukturo. Dobro, uh, zabeležil sem si to, kar ste povedali glede konkurence. No, če bomo šli nekje na število 100, bomo pomagali uh, parim uh, bonitetnim agencijam. Ampak. Um, ampak uh, lahko pa bi šli tako nizko, da bi popolnoma eh, spregledali te kvantitativne elemente. Glede kvalitativnih elementov pa nisem prepričan, da se strinjam. Naša metodologija je bolj kvantitativna. Če imamo niže postavljeno lestvico, za druge bonitetne kategorije, je to zato, ker potrebujemo manj eh, podatkov za statistično gotovost v teh kategorijah. Če imate napako recimo 10 eh, odstotno pri, eh, v kategoriji trojni B ali dvojni B, tukaj potrebujemo manj statističnih podatkov. Večji problem pa je pri ocenah trojni A. Eh, in tukaj je več statističnih pomislekov. Smo si pa zabeležili vaše pripombe v zvezi s konkurenčnostjo. Sven. Sven? Najprej naj podprem, kar je povedal Peter Simon. Rekli ste, da ste si zabeležili to, kar je bilo povedano. Zame to ni dovolj jasno. Mislim, da je bil dan jasen signal, da se tukaj lahko začnete soočati s težavami. Kaj zdaj pomeni, da ste si zabeležili? Ali se zavežete k temu, da boste ponovno premislili? To bi načeloma moral biti ustrezen pristop, če dobite tak signal od parlamenta. Ja, signal je jasen za EBO. Pričakovali smo taka mnenja. To sem povedal že v svojih uvodnih pripombah. Popolnoma se zavedamo teh pomislekov. Želimo najti neke vrste kompromis, da omejimo to vprašanje tudi za eh, vprašanje najvišjih ocen. In da imamo ustrezno karteranje eh, tudi za manjše agencije in pa za niže ocene. Dejstvo je, da kvantitativni podatki omogočajo lajše ocenjevanje v tem okviru. Smo pa si zabeležili vaše pripombe in skušali bomo sprožiti drugi krok uh, eh, premišljanja o tem, druge, uh, katera druga kvalitativna merila bi lahko uvedli poleg kvantitativnih. In mislim, da bomo tukaj lahko našli kompromis. Hvala lepa. Popolnoma se strinjam z gospodom Petrom Simonom. Naš odbor meni, da eh, to, kar ste dosegli doslej, še ne zadoščani, da ni dovolj jasno. Eh, delamo na tem, da se sprosti konkurenca na področju bonitetnih agencij, ampak jasno je, da potrebujemo učinkovito določbo, ki ne bo zgolj teoretična, tudi za tiste agencije z najvišjimi ocenami. Zdaj pa gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za premišljene politike prejemkov. Hvala, Marijo. Besedo dajem Adamu Farkasu iz Ebe, potem pa še Jerenu Hoeru. Marijo, nasvidenje. Hvala lepa, predsednik par uvodnih pripomb v zvezi z delom EBE, e, povezanim s premišljenimi politikami prejemkov. CRD 4 želi zagotoviti konsistentnost eh, politik prejemkov, eh, ki ne bodo unesle eh, prevelikega tveganja in bodo tudi usklajene in v ta namen zakonodajalec želi, da CRD štiri okrepi zahteve glede politik prejemkov, zlasti ko gre za uh, zgornje meje med variabilnimi in fiksnimi uh, sestavinami. 100 odstotkov za odeležence na trgu in uh, eh, 200 odstotkov na podlagi odobritve uh, delničarjev. Želimo omejiti finančne izgube ki bi eh, bile posledice neustreznih politik prejemkov. V skladu z našim mandatom, ki izhaja iz SIRDA 4, eh, je EBA posodobila prejšnje smernice v zvezi s premišljenimi politikami prejemkov. In trenutno se o tem še posvetujemo. 4. junija 2015 se bo posvetovanje končalo, 8. maja naslednji mesec torej bo javna obravnava. Smernice o premišljeni politiki prejemkov imajo za cilj eh, harmonizirano eh, izvajanje zahtev na tem področju iz CRD4. Glavni elementi teh smernic eh, temelijo na jasni definiciji, kaj je variabilni, kaj je fiksni del prejemka. Na ta način bomo zagotovili, da spoštujemo tudi zgornjo mejitev bonusa. Uh, Smernice so sklajene tudi eh, z mnenjem EBA eh, iz oktobra 2014. Treba je naprej določiti fiksno, eh, fiksni prejemek, ta mora biti nepreklicen. Seveda pri določanju uh, zgornje meje moramo poštivati tudi uh, odpravnine in podobno. Uh, imamo že merila za identifikacijo, mm, hkrati imamo tudi politiko v zvezi z razkrivanjem podatkov. Eh, pri določenju teh številk potrebujemo več časa za tiste, ki so na višjih položajih in eh, potrebujemo boljše dolgoročno sklevanje s prejemki in pa uh, profilom tveganja terme. Pri tem moramo eh, spoštovati načelo sorazmernosti. Nekatere jurisdikcije to načelo sorazmernosti iz 92.2 CRD4 razumejo tako, da se dovoljuje tudi neuporaba nekaterih uh, zahtev. Uh, ko beremo določbe iz ravni ena, ki jih je potrdila tudi Evropska komisija, taka neutralizacija uh, politike prejemkov ni usklajena eh, s trenutnim besedilom iz CRD. Zlasti, ko gre za manjše institucije. Zato uh, to ni vključeno v smernice uh, EBE. treba upoštevati, kakšen uh, vpliv uh, zahteve CRD lahko imajo na manjše institucije in pa manjša podjetja. Zato si EBA uh, eh, prizadeva pridobiti stališča različnih akterjev glede tega, kakšni bodo učinki in pa stroški takih določb na politike premkov. Na podlagi analizi, analize uh, odzivov, EBA dela na zakonodajih prilagoditvah, ki bi jih lahko uvedli v zvezi z manjšimi in nekompleksnimi uh, podjetji. Glavno vprašanje za EBA bo, kako dokončati te smernice na podlagi pridobljenih informacij. Nekateri so predlagali, da se uh, spremeni CRD in eh, komisija bo trebovala nekaj časa, da se to izvede. EBA se bo morala odločiti, kako nadaljevati. Dejstvo je, da je treba smernice hitro dokončati, da se bo zagotovilo ustrezno izvanje premišljene politike prejemkov. Sveda so pa eh, tukaj tudi eh, vprašanja, pri katerih ne sme biti nobenega odlašanja. Dejstvo je, da če imamo 100-odstotno kapico uh, za uh, politiko prejemkov oziroma 200 odstotkov pri delničarjih, uh, Tukaj potrebujemo smernice in na to, tu se moramo opirati na smernice iz oktobra 2014. EBA je tudi zahtevala informacije od NCA-jev in pristovnih eh, oblasti glede možnosti, da se poviša to razmerje med variabilnim in fiksnim delov, delom. Še naprej primerjamo uh, trende na področju prejemkov. Pričakujemo vsa poročila do srede 2015 v zvezi z letom 2013 do, leta 2000, eh, do konca leta 2015 pa pričakujemo poročila v zvezi z letom 2004. Tukaj se bom zastavil in veselim še že razprave. Thank you. Uh... Najlepša hvala. Thank you, Chair. In interest. Hvala, predsednik. Kratek bom komisija pozdravlja delo, ki ga je upravljala EBA, ko gre za pripravo smernic o politiki nagrajevanja oziroma prejemkov. O tem sedaj potekajo javne posvetovanja. Smernice so po našem mnenju pomemben inštrument, pomagal bo eh, tako državam članicam kot tudi nadzornim organom pri izvajanju CRD4 na dosleden, usklajen in enako eh, meren način v vsej Evropski uniji smernice EBA morajo biti strogo usklene z vsebino CRD4, ki ste jo tudi vi potrdili. Smernice za informacije ne potrebujejo formalne potrditve strani Evropske komisije. Vendar komisija je sodelovala z EBA pred, pred so se začele javna posvetovanja besedilo teh določb o prejemkih v CRD4 je zelo kompleksno. Nekaj vprašanj se še odpira, kako nekatere določbe razumeti. Kolega iz EBA je to omenil. Razprava poteka o tem, ali je pravno možno pod določenimi pogoji izuzeti iz tega majhne in nezapletene institucije, ko gre za nekatera pravila glede prejemkov. Komisija meni, da pravno besedilo CRD4 ne dovoljuje takšnih izjem. Zato sedaj pričakujemo pripombe in rezultate javnih posvetovanj. To bo pomemben prispevek našemu pregledu pravil o nagrajevanju v CRD4. V pregledu, ki ga bo upravila komisija, ob pomoči zunanjih konsultantov bomo uh, izbrali, torej bomo na podlagi javnega razpisa sedaj izbrali te konsultante. Do junija 2016 pa bomo poročali o rezultatih parlamentu in javnosti. Hvala. Hvala. Eliza Ferreira je prva na vrsti. Hvala, predsednik. Sama se strinjam s tolmačenjem, ki nam ga je posredovala Eba. Vesela sem tudi potrditve, ki jo je pravkar posredovala komisija. Tudi mi smo prepričani, da raven ena ne dopušča izjem in odstopanj kakršnih koli, ko gre za politiko prejemka oziroma nagrajevanja menedžerjev. Zato bi v imenu svoje politične skupine želela odločno podpreti razumevanje ne samo besedila, temveč tudi intenco eh, prve ravni. Mi kot sozakonodajalec menimo takole če tudi bo veliko pritiska, tudi mi ga pričakujemo, različnih eh, akterjev v gospodarstvu oziroma v tej panogi, želimo ohraniti duh tega besedila kot besedilo na ravni ena. Ne smemo torej vanj vnašati nobenih odstopanj, če hočemo, da bo ta okvir dobro deloval, mora biti Eh, določen, jasen in zato se strinjamo z začetnimi smernicami, kot jih predlaga EBA. Upamo, da na koncu ne bomo odstopali od eh, tega predloga in od roka, ki je predviden. Sicer bomo težko priznali to besedilo kot besedilo, ki ima pravno veljavo načelo o spremenljivem in eh, določenem delu nagrade, torej fiksnem in variabilnem delu, je zelo jasno. Zato nima smisla, da sedaj to določilo zapletamo, še zlasti, ker je parlament eh, trdo delal na pripravi nekaterih eh, vidikov tega besedila. Hvala še kdo? Sven? Tudi moja politična skupina je zadovoljna, da ste vseobsegajoč pristop uporabili pri tej politiki. Imam pa dve vprašanje. Smernice. Nacionalni organi seveda niso zavezani k temu, da te smernice upoštevajo. Zato smo veseli, da boste objavljali, kdo uporablja katera pravila in. Eh, lepo bi bilo, če bi tudi objavili razloge za takšno ali drugačno politiko se strani nacionalnih organov. Če neka nacionalni organ ne upošteva teh eh, pravil, bi bilo dobro v javnosti dobiti dostop do razlogov za to. To mislim, da bi komisija tudi morala objavljati. Drugič, nekaj razprav je potekalo o tem, ali določba CRD-ja, da se urejajo prejemki na konsolidirani in a, eh, nižji ravni, bila zavezojoča. No, mi se strinjamo s tem, da so vsi menedžeri vključeni, sicer bomo omogočili nekaterim izogniti se pravilom. In na končno odpravnivne to je seveda v javnosti povzročilo veliko žalčnih razprav. Tukaj so smernice nekoliko ohlapne, bi rekel. Če so razlogi tako uh, jasni, da je prišlo do uh, odpovedi v določenem primeru, potem to ne more biti primer, kjer se upoštevajo odpravnine. Vemo, da v finančnem sektorju je bilo veliko zlorab odpravnin. Če nek zaposleni je naredil veliko napako, pa ga niso odpustili, tukaj je neko ohlapno besedilo, kaj je treba upoštevati, če je nekdo naredil napako, še vedno pa dobi takšen človek lahko zelo velike nagrade. In tega javnost ne razume. To je praksa, ki je nespremljiva, kajti tudi finančni sektor mora spoštovati iste moralna pravila, kakor jih imamo v drugih eh, sektorjih. Tukaj bi te določbe morale biti bolj jasne, tako da ne bo prišlo do zlorabe eh, odpravnin v finančnem sektorju. Hvala. Še kdo? potem pa EVA, prosim. Hvala, predsednik, hvala tudi za vprašanje in za podporo, ki smo jo slišali. Nekaj stvari bi omenil. Mehanizem spoštovanja. To je standardna praksa EBE. E. Običajno objavimo eh, izjavo, pristojnega organa, ali bo eh, upošteval smernice ali ne. Torej, tukaj je zagotovljena popolna transparentnost delovanja javnih organov oziroma državnih organov. V zvezi s tem mislim, da vas lahko čisto pomirim. Zavezani smo takšnim objavam. Drugo, uporaba smernic za konsolidirana podjetja oziroma skupine, s vami se strinjam. To je zelo pomembno, kajti treba je zagotoviti več jasnosti, ko gre za obseg uporabe in treba se izogniti kakršnim kolim vrzelim tukaj. Vaše tretje vprašanje od pravnine. Lahko vam zagotovim, da bomo te določbe natančno proučili. Seveda pa glede na zahtevo na ravni ena, je trend tukaj jasen. In sicer za vsako posamezno inštitucijo zagotoviti nekaj več manevrskega prostora, ko gre za uh, eh, prenos um, teh prejemkov na kasnejši čas in da more biti prepovemo izplačilo velikih bonusov. Kljub temu, da se naknadno izkaže, da tisti, ki naj bi dobil bonus, ni deloval v skladu z cilji svoje organizacije. Ko bomo eh, smernice dodelali, na koncu bomo vsekakor zagotovili več jasnosti v tej določbi. Hvala, komisija. Hvala, predsednik. Samo nekaj bi dodal v zvezi z drugim vprašanjem gospoda Gigolda. Moram reči, da sem bil vesel, ko, je, ko sem slišal, da je postavil to vprašanje. Tudi sama panoga nam je že postavljala vprašanje v zvezi s tem. Gre za vprašanje, kakšen je obseg oziroma področje uporabe CRD-jev. E, samo za skupine ali tudi za e, hčerinska podjetja. Po našem mnenju CRD ne dolo, dovoljuje nobenih splošnih e, izjem od pravila torej podrejene družbe, hčerinske družbe, če tudi niso banke, so še vedno uh, del uh, ocene in uh, delovanja takšne institucije. Zato morajo tudi te spoštovati določbe CRD-ja. Morda to velja tudi za nekatera druga pravila, ampak vsekakor po našem mnenju, je treba zagotoviti, da CRD štiri določbe in zahteve veljajo tudi za članice neke skupine in da se ne bo nihče izognil spoštovanju tega pravila. Hvala. Hvala. Mislim, da sedaj lahko končamo ta pregled delegiranih aktov in izvedbenih aktov. Hvala EBA, gospodu Farkašu, komisiji in vsem ostalim za to, da ste prišli sem in da ste prispevali k razpravi o tem pregledu. Mislim, da je ta izmenjava mnen bila koristna. Članice in člani parlamenta so jasno izrazili svoje stališče. 26. maja bomo naslednjič obravnavali posamezne akte. Zelo kratek odmor bi se daj naredil, tako da lahko naši gostje odidejo. Hvala. dear colleagues. Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Toplo najprej pozdravljam podpredsednika Dombrovskisa in komisarja Moskovisija tukaj v odboru Ekon. V okviru našega gospodarskega dialoga sta prišla k nam. Gospodarski dialog poteka s komisijo v okviru evropskega semestra. Mislim, da smo trenutno v zelo pomembni fazi tega evropskega semestra. Gre za svežen, nadzorni svežen, ki ga je konec februarja predstavila Evropska komisija. In sedaj se začenja novi cikl s smernicami za politiko zaposlovanja in rasti. Sedaj pripravlja komisija priporočila za posamezno države članice. Države članice pa seveda same pripravljajo sedaj eh, njihove nacionalne programe za stabilnost gospodarstva. Gre za okvir, v katerem mislim, da doživljamo prvi korak v bolj koherentnem eh, pristopov se strani komisije, ko gre za te politike. V letnem pregledu rasti smo videli jasno sporočilo komisije, gre za trikotnik naložbe, fiskalna konsolidacija, strukturne reforme in vsi ti elementi se sedaj bolj poglobljeno razdelujejo v teh eh, gospodarskih eh, smernicah in smernicah za delovna mesta. Vidim, da je to delo komisije zelo uh, skladno za to novo usmeritvijo. Gre pa tudi za novost, namreč pripravo bolj jasnih elementov, kako uh, tolmačiti določbe pakta uh, eh, stab za stabilnost in rast, zlasti ko gre za fleksibilnost. Imamo tudi nek eh, novo prvino gotovosti v zvezi z uporabo teh določb in gospodarski pristop komisije tukaj poskuša eh, na nek način zastaviti črto dela v prihodnosti, ko gre za dosedanje smernice in ko gre za nove korake v izboljšavih inštrumentov. Sam že zaznavam prve znake novega pristopa in zato se vam zahvaljujem za vaš eh, napor v komisiji. Na začetku bom dal besedo podpredsedniku Dombrovskisu, potem pa bo imel svojo uvodno izjavo komisar Moskovici. Približno deset minut naj bi to trajalo. Najprej podpredsednik Dombrovskis. gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej naj se vam zahvalim za povabilo na sodelovanje v tem gospodarskem dialogu, ker zadeva komisijo. Moram reči, da je to bistvenega pomena, ta gospodarski dialog, da eh, Evropski parlament tudi vpliva na oblikovanje gospodarskih in socialnih politik v Evropski uniji. Ta dialog je torej pomemben prispevek na področju demokratske odgovornosti in nadzora, ko gre za proces večjega, intenzivnejšega usklajevanja med politikami na ravni Evropske unije. Ker zadeva gospodarski položaj v Evropski uniji, lahko rečem naslednje. Prvič od leta 2007, letos pričakujemo, da bo vseh 28 držav članic doseglo pozitivno gospodarsko rast. To je dejstvo, ki smo ga vključili tudi v naše zimske gospodarske napovedi. Zadnjih nekaj mesecev pa je videti, da moramo še ugotoviti, kam bo šla situacija v Grčiji če bo sedanja negotovost v Grčiji ostala še nekaj časa, obstaja tega ne, da tu gospodarska rast ne bo dosegla napovedi. Torej, s temi napovedmi, ki smo jih pripravili po zimi, smo predvideli, da bodo vse države članice ponovno na poti gospodarske rasti. Vendar pri tem okrevanju je moč ugotoviti, da je to počasno, negotovo in ni dovolj hitro, ko gre za ustvarjanje novih delovnih mest. Poleg tega je moč opaziti nekaj pozitivnih znakov na trgu dela. Gre tako za strukturne reforme, kot tudi za gospodarske ukrepe, ki jih sprejemajo države članice, ki prispevajo k temu. Zato pričakujemo leta 2016 eh, nadaljni padec brezposelnosti po skromnem padcu, ki ga pričakujemo letos. Glede na to, glede na počasno okrevanje, je Evropska komisija sprejela svoj svežen za gospodarski nadzor 25. februarja letos. Ta svežen izhaja iz treh prioritet, ki smo jo v, predvideli v letnem pregledu rasti. Investicije, strukturne reforme in fiskalno odgovorne politike. Gre za tri splošna sporočila, ki jih je moč uh, razbrati v tem februarskem svežnju. Prvič, odpravljanje makroekonomskih neravnotežij poteka kar dobro, vendar v nekaterih državah članicah so tam neravnotežja še vedno velika. Priporočila lansko leto za eh, posamezno državo se delno samo izvajajo. Je pa kljub temu jasno, da je treba ambicioznost in hitrost eh, reformnega procesa povečati ob istočasnih eh, odgovornih eh, davčnih politikah. Gre tudi za to, da so strukturne politike zelo pomembne, ne samo za odpravljanje neravnoteži, temveč tudi za pospešitev potencijalnega gospodarske, gospodarske rasti, za odpravljanje socialnih eh, težav, ki so posledica krize. Bolj konkretno, o svežnju, gospodarskem nadzoru. Svežen sebuje poročila po posameznih državah, kjer ocenjujemo gospodarski razvoj, gospodarske politike in preostale izzive v državah članica, kot tudi na euroomočju kot celoti. Za 16 držav članic, ki, za katere pripravljamo poglobljene preglede, v tem eh, progr programu tudi ocenjujemo neravnotežja. Analiza specifična posamezne države je bila pripravljena v, za zadnji semester in sicer zato, da bi še bolj uh, sprejemljivost evropskega semestra povečali, da bi okrepili dialog z vladami, socialnimi partnerji v državah članicah, preden bi pripravili priporočila za posamezno državo članico. Poročila za države članice ocenjujejo, napredek izvajanja priporočil iz leta 2014 za posamezne države. Gre za okoli 42 odstotno raven izvajanja v primerjavi z julijem 2014. Torej, v 42 odstotkih imamo nekaj eh, napredka, v 8 in 2 odstotkih pa imamo bistven oziroma zmeren napredek v državah, kjer ni nobenega napredka ali omejenega napredka, no tukaj gre za 36 oziroma za 12 odstotkov eh, priporočil za posamezne države. Ker zadeva davčno, fiskalno politiko, ocenili smo eh, skladnost držav članic eh, paktom za stabilnost in rast. Zlasti smo ocenili tiste države, za katere smo ocenili, da obstaja tveganje ne spoštovanja priporočil. Zlasti gre za Italijo, Belgijo in Francijo. Ta analiza je bila zasnovana na napovedih iz zime 2015. Eh, sklepi komisije so uspoštevali najboljše možnosti uporabe fleksibilnosti v okviru pakta za stabilnost in rast. Če upoštevamo vse relevantne faktore, tudi slabo rast, inflacijo in izvajanje strukturnih reform, lahko ugotovimo naslednje. Eh, začetek sprožitev postopka zaradi prekomernega eh, premankljaja ni bila potrebna, zaradi, eh, zlasti ne v Italiji in Belgiji, kar zadeva Francijo. Tukaj pa smo ta, to sprožitev mehanizma predstavili na prve rezultate reform. Vsekakor pa bomo tukaj sledili sklepom sveta, ko gre za poziv Franciji, da zmanjša ta primankljaj na nič do leta 2017 ni celih dva odstotka rasti BDP-ja, pa naj bi dosegla Francija že letos. In vesel sem, da je Francija potrdila, da sprejema naloge. Priporočilo v zvezi s Francijo vseboje menike za globalno fiskalno prilagoditev in eh, predvideva tudi eh, stalno eh, ocenjevanje napredka, kot tudi strukturnih reform. V kontekstu evropskega semestra bomo poleti ocenili stanje v vseh državah članicah na podlagi napovedi. Pri tem bomo upoštevali nacionalne programe reform in eh, programe stabilnosti in konvergence držav članic. Če strukturne reforme ne bodo napredovalo dovolj hitro, bo komisija ustrezno ukrepala. Tretjič, makroekonomska neravnotežja. Več držav članic je napredovalo, ko gre za odpravljanje teh neuravnotežij, vendar nekatere države članice je treba napredek pospešiti. Kar zadeva glavne ugotovitve, naj jih presredujem takole. Treba je izboljšati konkurenčnost in, eh, in obladovanje tekočih računov. Tukaj je treba sprejeti ukrepe za večjo rast in za zmanjšanje zunanje zadolženosti. Drugič, eh, presežki na tekočem eh, računu so rezultat neustreznih ali premalo investicij v državah članicah in zato je treba tukaj bolj diferencirati davčne politike. Tretjič, visoka raven zasebnega in javnega dolga v nekaterih državah članicah še vedno predstavlja problem in ovira rast. Pet. Italija, Francija, Bolgarija Eh, Hrvaška in Portugalska še vedno ima pretirane eh, gospodarska neravnotežja, zato so potrebni ustrezni ukrepi. Za Hrvaško in Francijo bo maja letos eh, se komisija odločila, ali bo treba sprožiti korektivne ukrepe za to, da bomo sprožili ta postopek odpravljanja neravnotežja. To bomo naredili na podlagi nacionalnih poročil obeh držav, ki sem jih omenil ki zadeva naslednje korake. Države članice bodo svoje načrte politik predložile aprila, ko gre za programe stabilnosti in konvergentnosti in za nacionalni program reform. Komisija pa bo za leto 2015 maja pripravila osnutek priporočil za posamezne države. Glede na politike in evropski semester je to bistvenega pomena za vredostojnost Evrope. Ta preizkus moramo opraviti skupaj, tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni, če se hočemo vrniti na pot rasti in eh, trajnostnega ustvarjanja novih delovnih mest. Še enkrat hvala za povabilo, da sodelujem v tem dialogu in veselim se konstruktivne in plodne razprave v današnjem dnevu. Dombrovskis. Hvala, gospod podpredsednik Dombrovski. Sedaj pa Pier Moskovici. Uh, eh, <clears throat> Predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, kolegice in kolegi, najlepša hvala za vaše vabilo, da sodelujem na tem gospodarskem dialogu. Vesel sem, da sem se lahko ponovno vrnil v, na sejo vašega odbora. Prvič sem tukaj v letu 2015, morda bi morali bolj pogosto prihajati sem, ampak vsekakor z veseljem prihajam k vam z veseljem odgovarjam na vaša vprašanja. Te seje so pomembne za demokratični nadzor nad odločitvami, ki jih sprema Evropska komisija. Vsekakor pa so koristne za nas, da bolje pripravljamo eh, zakonodajo. Valdis je že opisal korake v okviru eh, Evropskega semestra in eh, svežnja za nadzor, ampak nekaj besed bi spregovoril, kar zadeva fiskalno ne dele tega svežnja. O tem je Ekofin svet marca eh, razpravljal. Za Francijo, Italijo, Belgijo in Finsko je eh, komisija predlagala sprožitev postopka za odpravljanje neravnotežja. Za Francijo je komisija predlagala svetu, da pripravimo nove, eh, nova priporočila za to državo, ko gre za podaljšanje odpravljanja prekomernega primankljaja z leta 2015 na 2017. Seveda bomo pri tem uporabljali različne ocene in napovedi. Vsem je bilo jasno, da Francija ne more več tega prekomernega primankljaja odpraviti v letošnjem letu. Istočasno pa komisija ugotavlja, ali je Francija že sprejela učinkovite ukrepe ali ne v okviru nove metodologije, ki jo je svet sprejel lanskega leta. Nobenih dokazov nismo mogli zbrati o tem, da Francija ni za obdobje 2013 do 2014 izpolnila prevzetih zavez. Sem v rednem stiku z francosko nacionalno banko in podatki za leta 2014 so bili bistveno boljši, kot so bile ocene tako francoske vlade kot komisije. Na podlagi priporočila z dne 10. marca, kot je Vazis pravkar povedal, mora komisija Eh, sprejeti dodatne ukrepe za, eh, in sicer v vrednosti 4 milijarde evrov v letošnjem letu, to predstavlja ni cele 2 odstotka nacionalnega bruto domačega proizvoda. Kot je rekel podpredsednik, seveda smo v tesnih stikih z francosko vlado, ki je večkrat ponovila, da sprejema zavezo, da bo izpolnila tisto, kar je bilo naloženo. Še več, v novem priporočilu smo povdarjali, da je treba ukrepe konsolidacije davčnega sistema nadaljevati v letih 2016 in 2017. Cilj je skupni in sicer 2,4 odstotka v letu 2017. Potem Belgija, Italija, Torej, Italija in Belgija ne pričakujete, da boste lahko v prehodnem obdobju dosegli svoje fiskalne cilje. Če izhajamo iz eh, določb, ki veljajo za zadolženost eh, tudi v letošnjem letu. Ampak kar zadeva ti dve državi članici, je dva pomembna dejavnika upoštevala komisija. Prvič, zelo zahtevno gospodarsko okolje, nizka stopnja raz, gospodarske rasti oziroma recesija in drugič, obe državi si prizadevata biti skladni z srednjeročnimi cilji. Poleg tega pa pričakujemo posledice oziroma učinke strukturnih reform, ki naj bi jih začeli čutiti v srednjeročnem obdobju. Srednjeročno naj bi torej eh, ti dve državi izboljšali svojo zadolženost glede na proračun. Triodstotni BDP je nekaj, kar Italija presega, ampak to je zaenkrat eh, sprejeto kot eh, začasni ukrep. Finska je pojasnila svojo kršitev določb v svojem načrtu za finančno stabilnost, je predvidela ustrezne ukrepe, informacije o možnih kršitvah kriterijev eh, v letu 2014 eh, bodo šele vključene v poročilo, ki ga pripravlja finska vlada sedaj pa glavne ugotovitve in naslednji ukrepi za, 2016, eh, za leto 2016 v 16 državah, v katerih bomo opravljali poglobljeno proučevanje. 16 je torej teh držav. Zelo dober pregled imamo nad vprašanji in dilemami, ki so podobne za več držav članic. Kar zadeva pers horizontalno perspektivo, smo pripravili nekatere ukrepe. Kateri so tukaj trendi? Veliki zunanja zadolženost je glavni problem. Zaradi tega je uravnoteženost samodelno strukturna. Drugič, eh, presežek na tekočem računu kaže na slabosti, ko gre za investicijsko politiko teh držav. Tri v zadnjih eh, letih ostaja konkurenčnost problem v celi vrsti držav in končno visoka raven zasebnega in javnega dolga, ki uh, se ohranja v mnogih državah članicah neravnotežja v teh državah članicah so različne vrste in različne stopnje. Zato je treba, morajo države članice v sodelovanju s komisijo pač glede na lastne potrebe pripraviti odzive, kar zadeva sam postopek. Smo sklenili tole. Pet držav, Francija, Italija, Hrvaška, Bolgarija in Portugalska imajo neravn, velika neravnotežja, zato je treba odločno ukrepati. Francija in Bolgarija sta v boljšem položaju kot lansko leto, Portugalska pa prvič vstopa v postopek zaradi makroekonomskih neravnotežij. To je posledica ma, eh, njihovega nacionalnega programa iz lanskega leta. Italija in Hrvaška ohranjata isti status kot lansko leto. Vendar, v primerjavi z lastnim letom, je Slovenija dobila boljšo oceno. Ne ocenjujemo več kot prekomerne ravnotežja, sedaj ima zmerna ravnotežja. Francija, Hrvaška. Komisija se bo maja odločila, ali bo aktivacija postopka zaradi pretiranega ravnotežja potrebna. To bomo pač videli iz reform, nacionalnega programa reform, ki ga bomo do takrat dobili. Za ostale tri države, Italijo, Bulgarijo in Portugalsko, pa bo komisija samo v tej fazi nadzorovala razvoj dogodkov. Potem Španija, Irska in Slovenija doživljajo makroekonomska neravnotežja, ki so problem političnih odločitev. Zaradi tega bomo sprožili postopek pretiranih ravnotežij, če bo to potrebno, tako kot lansko leto. V primeru Slovenije pa, kot sem že rekel, bomo raven nadzora zmanjšali. Nemčija, Mačarska tudi imata makrogospodarska neravnotežja. Za Mačarsko gre za isti status kot lani, za Nemčijo pa gre za povišanje eh, statusa zaradi vse večjih makrogospodarskih neravnotežij. Ostalih šest držav, Belgija, Nizozemska, Švedska, Finska, Združeno kraljestvo, Romunija, doživljajo makroekonomska neravnotežja in V okviru evropskega semestra bomo spremljali situacijo v njih. Status za pet držav ostaja enak, pri Romuniji pa gre za to, da smo jo prvič v standardni ciklus ocenjevanja vključili. V prihodnosti bo komisija glede na nacionalne programe reform in programe konvergenčnosti in stabilnosti držav članic ocenjevala situacijo seveda bomo upoštevali tudi eh, pomladanske napovedi, ki jih bomo v začetku maja objavili. Na koncu bomo predlagali svetu, da pripravi priporočila državam članicam, zato da bodo te lažje izvajale reforme in spremale ukrepe. Tako kot lansko leto bomo morda še nekatere eh, dodatne postopkovne ukrepe sprejeli. Na koncu pa dovolite še naslednje. Želel bi poudariti, kako pomembno je za me, da sem z vami v rednem stiku. Seveda, kot eh, komisar <clears throat> sem zavezan eh, temu, da vam moram poročati o delu komisije in o svojem delu. Vendar takšni skupni sestanki so eh, priložnost, eh, da resnično v duhu demokratične razprave ugotovimo natančno, kaj želimo eni in drugi. Kasneje vam bom z veseljem odgovarjal na vprašanja. The... Hvala lepa. Zdaj pa imamo lahko krok vprašanj in odgovorov. Pet minut za prvi krok. Lahko postavite vprašanje enemu komisarju ali pa tudi obema. Prosil pa bi vas, da postavljate kratka vprašanja in ne porabite preveč časa, da bomo imeli na voljo dovolj časa tudi za odgovore. Marko Sferber je prvi. Hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod podpredsednik, gospod komisar. Najprej hvala za vaši predstavitvi. Razprava o paktu za stabilnost in rast in pravilih povezanih s tem. Razprava o spoštovanju pravil iz pakta za stabilnost in rast, o čemer sta govorila komisarja, to je seveda pomembno. Uh, Eh, tudi z političnega vidika. Vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati, je vprašanje pravil, ki jih izvajamo. Izhajamo iz tega, da komisija objektivno ocenjuje številke in da se politične odločitve sprejemajo v svetu, tako da ta mehanizem potem tudi zares deluje. Prejšnji podpredsednik komisije Ole Ren je leta 2011 prav zaradi tega, predstavil stališče glavnih ekonomskih analitikov v, ekonom, v Evropski uniji, mm, kar je bilo seveda neodvisno stališče. Treba, rekli so, da je treba preveriti, ali se da pravilo v okviru pakta stabilnosti in rast tudi izvaja. Mislim, da je bila ta neodvisna analiza dobra podlaga, lahko pa izvaja tudi drugo funkcijo. Ta analiza bo jav, javnosti omogoča, spremljati, kako je s pravili pakta za stabilnost in rast in ali se ta zares upoštevajo. Moje vprašanje se torej glasi. Kakšne so bile analize Chief Economic Analyst, torej glavnih ekonomskih analitikov za to leto? Bi bilo mogoče, da se te analize tudi javno objavijo in kakš, kakšne po vašem mnenju prihodnja vloga glavnih ekonomskih analitikov ter kako eh, njihovo mnenje vpliva na odločitve komisije? Hvala. Thank you. Bohu. Hvala. Gospod Moskovici. Euh, Naj zagotovim gospodu Ferberju, da se odločitve komisije sprejemajo na povsem objektivni podlagi. V skladu s šestim členom imamo določena pooblastila lahko bi sprejeli odločitve sami. Vendar pa se predsednik Juncker za to ni odločil. Meni, da je to naloga kolegija in kolegij je o tem razpravljal skoraj cel dan. Odločitev kolegija je bila soglasna. In to je treba povdariti. V realnosti eh, namreč želimo, da se pravila resno izvajajo in da se pri tem upoštevajo glavna, eh, glavne specifike situacij v posameznih državah članicah. Od tedaj naprej smo videli, da smo imeli prav, da se nismo preveč zaleteli, da se nismo zadeve lotili prehitro in februarska odločitev je padla ravno pravi čas. In to velja za vse države. Drugače pa pač delamo na podlagi tistega, tistih dokumentov, ki jih pripravijo naše službe, službe komisije, analitiki ECFINA. ECFIN eh, je neodvisna generalna direkcija, in njihovi strokovnjaki pripravljajo poročila, dokumente, o katerih potem razpravljamo in na podlagi teh sprememo odločitev. Odločitve, ki jih sprememo, so javne. Verjetno pa razumete, zakaj tisti dokumenti in memorandumi, na podlagi katerih sprememo odločitve, niso vedno javni. Hvala. Eliza Ferrero. Hvala, bom govorila angliško da bo razprava potekala hitreje. Najlepša hvala za vaše predstavitve. Dveh vprašanj bi se dotaknila. Prva, prva točka so makroekonomska neravnovesja. Naj vas spomnim, da makroekonomska neravnovesja vključujejo tudi analizo delovanja različnih držav članic. Ne le posameznih držav članic, temveč tudi povezav med državami članicami posebej, ko gre za učinek horizontalnih eh, politik ter učinkov prelivanja, torej eh, učinkovanja ene države članice na drugo. Na to je bilo analizo malce pozabljeno, zato zdaj nekoliko podvajamo tisto, kar je bilo že opravljeno kar je bilo že upravljeno pri eh, postopku zaradi prekomernega primankljaja, tudi pri uh, makroekonomskih neravnovesih. Drugič, strukturne reforme, tretji stebr. Mislim, da je zdaj pravi čas, da komisija ponovno pregleda koncept strukturnih reform. Sama bi prosila tudi za to, da se to ime spremeni. Do zdaj smo ga že preveč izrabili in To ime povzroča določene politične težave, zato je zdaj pravi čas, da vsaka država članica to pregleda in da se sistem spremeni. Strukturne reforme so sicer potrebne, potrebujejo pa določeno časovnico, predlagati jih morajo države članice v tesnem dialogu s komisijo. V tem se je treba dotakniti vprašanj, kot je reforma pravosodja, izobraževanje, inovacije in tako naprej in tako naprej. Morali bi tako zastaviti nov koncept, ki bi bil odprt za jasen dialog ter bolj, in, bolj informirane in bolje pripravljena priporočila za vsako državo članico posebej. To sta dva elementa, ki bi po mojem mnenju bistveno izboljšala kakovost makroekonomskega upravljanja v Evropi. Hvala. Hvala, podpredsednik Dombrovskis. For... Hvala za vprašanje. Najprej nekaj o analizah makroekonomskih neravnovesij. Seveda, to je eden izmed rezultatov evropskega semestra. Države članice vse bolj vidijo svoje makroekonomske politike kot vprašanje, ki lahko povzroča skrb in vse več pozornosti namenjajo tudi učinkom prelivanja. Če govorimo o trenutnih. Če govorimo o preseških in primankljajih na računih seveda lahko razlike med državami članicami vplivajo ena na drugo. Na to strukturne reforme. Kako zagotoviti odgovornost za strukturne reforme in kako voditi dialog z državami članicami? V okviru tega evropskega semestra smo časovnico oziroma koledar semestra spremenili in ga prilagodili tako, da omogočamo več časa točno temu razpravam z državami članicami. Poročila za države, za države članice se zdaj objavijo tri mesece prej, tako da je na voljo več časa za razprave s posameznimi državami članicami in socialnimi partnerji v teh državah članicah. Upamo, da bomo s tem dosegli bolj uravnotežena priporočila za posamezne države članice, ki na to vsebujejo tisto, kar komisija predlaga pri izvajanju strukturnih reform, ter da se zagotovi odgovornost v državah članicah za izvajanje priporočil za posamezne države članice. Eden izmed elementov, s katerim se ukvarjamo, je tudi izvajanje priporočil za posamezne države članice, eh, kar je dokaj nizko. Torej, uh, Priporočila se ne izvajajo dovolj ustrezno, zato smo na to tudi osredotočeni. Prav zaradi tega smo prilagodili postopek evropskega semestra, da omogočimo več časa za razprave in da poskušamo doseči bolj uravnotežene rešitve. Hvala. Če vas prav razumem, bi zdaj dovolili, da se vključijo tudi druga področja izven eh, dela, torej recimo pravosodje in da se omogoči poseben proračun tudi za to, kar bi upoštevali v posameznih priporočilih za države članice. Pravzaprav že zdaj imamo priporočila za države članice, ki že vključujejo področja kot je učinkovitost javne uprave, eh, delovanje pravosodja in tako naprej. Evropski semestr res da najbolj sredotoča na eh, makroekonomska vprašanja, tako da, tako da je delovanje javne uprave in učinkovitost pravosodja tudi pomembno v tem oziru, tako za gospodarsko kot za poslovno okolje. Zato o tem že razmišljamo in to že upoštevamo. In nekatera priporočila so že osredotočena tudi na to. Hvala lepa. Mislim, da je nova časovnica zares ustrezna, kar ste povdarili tudi vi. Fin. Gospod Ljuke je naslednji. Hvala. Gospod predsednik, spoštovana komisarja. Vprašanje imam glede obravnave Francije v evropskem semestru. Že tretjič eh, se Francijo poziva naj odpravi svoj prekomerni primankljaj meni pa se, jaz sam pa ne razumem preveč pravil za to odločitev. Zdi se mi, eh, da ima komisija tu veliko manevrskega prostora glede tega, kdaj pozvati državo, eh, k čemu takemu in kako, kako obravnavati strukturne reforme ter kako zagotoviti, da se prekomeni primankljaj odpravi. Govorili ste o tem, da se zdaj lahko še za dve leti premakne rok. Zanima me, kako želite prepričati parlament in naš odbor, da ne gre le za politično um, oportuniteto v tem primeru. Prav tako bi še sam izpostavil uh, vprašanje gospoda Ferberja, če bi lahko vnaprej objavili dokumente, ki jih uporabljate za vaše odločitve in na to naknadno analizirali, ali eh, je to povzročilo ustrezne rezultate. Za parlament je namreč uh, nujno, da vemo, ali so bili učinki ustrezni. Uh, ter ali so strukturne reforme prinesle prave rezultate. Irski finančni minister je v svoji izjavi povedal, da bi, morale, da, bi, da bi morala Irska imeti pri svoji obravnavi enako fleksibilnost, kot jo dodeljujete Franciji. Tudi druge države članice zdaj menijo, če boste s Francijo ravnali preveč v rokovicah, potem mora enako veljati tudi za druge države, s tem pa celoten postopek postavljate pod vprašaj. Zelo na kratko. Naj na hitro povem, kako je bila odločitev sprejeta. Jasno je bilo, da leta 2015 Francija ne bo padla pod mejo treh odstotkov. Na to se je pojavilo vprašanje, kakšno odločitev sprejeti. Komisija je tu razmislila o štirih elementih. Prvič, ali so bili izvedeni kakšni specifični ukrepi leta 2013 in 2014 in na podlagi analize ECFINA ni bilo zaključkov, da specifičnih ukrepov v letih 2014-2016 ni bilo. Pravzaprav se je zdelo za leto 2014, da je prineslo boljše rezultate. Če ukrepov ne bi bilo, potem bi komisija razmislila o svojih ukrepih. Drugi element, strukturne reforme. Pri strukturnih reformah se je odločilo, da pri, gremo pri Franciji za eno raven više, da smo bolj zahtevni. In da sprožimo postopek zaradi prekomernega primankljaja, če francoski program reform ne bi bil prepričljiv. Tretjič. Med Francijo in komisijo je prišlo do razhajanj. Eh, za leto 2015 je bil postavljen prag 0,5 odstotka pri eh, prekomernem primankljaju in mislim, da s francosko vlado dobro sodelujemo, ki saj so želeli izvesti ukrepe za eh, zmanjšanje strukturnega primankljaja. In zdaj leti 2016 in 2017 želimo, da je proces kontinuiran, da se doseže kontinuiteta. Odločitev je bila sprejeta soglasno, je bila objavljena javno. Gre za uravnoteženo odločitev in nismo preveč radodarni do Francije. Francija mora storiti več leta 2015, 2016, 2017, mora izvesti strukturne reforme, pripraviti nacionalni program reform, ki bo verodostojen tesno sodelujemo s francosko vlado. Komisija pa ostaja zahtevna do francoske vlade, ki mora upoštevati pogodbe, katerih skrbniki smo mi. Merci, je, je vais pas commenter ce qui vient d'être dit parce que je trouve. Uh, Sylvie. Hvala lepa. Eh, no, do neke mere pravzaprav opevate dejanje, ki je bilo že dokončano. Razumem, zakaj so bile odločitve sprejete, razumem, zakaj so bile sprejete soglasno. Vendar pa gre tudi za to, da ste storili, kar ste lahko, ker drugače ni šlo. Najprej govorim še o makroekonomskih neravnovesjih. Mislim, da gre za najpomembnejše orodje v okviru šesterčka in upam, da se Eliza Ferreira strinja z mano. gre za priložnost, da preučimo učinke prelivanja med različnimi področji politik. Sama bi želela vedeti pri makroekonomskih dejavnikih v evroobmočju, do katere mere imate pregled nad njimi, do katere mere si delite pregled z Marijom Dragijem. Gospod Dombrovskis, kako ta instrument uporabljate? instrument, ki je oblikovan tako, da omeji primankljaje in presežke. Mislim, da ste prav včeraj spregovorili o kompleksni situaciji v Grčiji, kar je pravzaprav eh, zelo mila izjava. Uh, well, uh, uh, you know, in, uh, European... No, kot veste, poskušamo v okviru evropskega semestra zagotoviti pregled nad gospodarsko situacijo. Zato preučujemo tako fiskalna kot eh, ekonomska neravnovesja in jih uvr poskušamo uvrstiti v širši kontekst. Ne govorim le o različnih državah članicah, temveč tudi o tem, da bi imeli skupni dokument za evro območje, v katerem bi širše preučili razvoj. Kot se dogaja sedaj, torej razvoj v gospodarstvu. Če sem vas prav razumel, ste spraševali o pregledu oziroma o pripombah gospoda Dragija o evropskem semestru. Seveda upoštevamo tudi pripombe gospoda Dragija in njegovo stališče, saj se mi zdi, da je to zelo pomembno. Strinjamo se glede tega, da je pomembno, da se pravila izvajajo, to je pomembno za verodostojnost Evropske unije in še posebej evroobmočja, ko gre za države, ki si delijo skupno valuto. Seveda pa je pomembno izboljšati in zagotoviti učinkovitost nadzora in spremljanja eh, tega, kar ECB počne. In morda še dodatna pripomba. Vemo, da, da se je ECB zdaj lotila količinskega sproščanja. Eh, oprostite, mislim, da me niste prav razumeli. Nisem se navezala specifično na ECB. Dejala sem, da poskušajo tam pridobiti nov pregled na tem, kar se dogaja v evroobmočju. Po vaših predstavitvah nisem dobila občutka, da imate vi takšen pregled. Ne gre zdaj za podrobnosti politik ECB ali karkoli podobnega. Hvala. Se upravičujem. Mogoče je prišlo do težav pri razumevanju. Gospod Dragi je o tem povedal kar nekaj, ko gre za evropski semester. Torej, ne gre le za poročila o posameznih državah članicah. Imamo tudi poročilo o evroobmočju, kjer si širše ogledamo celotno situacijo, ne le posameznih držav članic, temveč evroobmočja kot celote. Seveda je pomembno imeti pregled nad tem, kar se dogaja. Jaz hm, si bom pa zapomnil vaše pripombe in ko bomo pripravljali prihodni dokument, bomo lahko bolj poudarili tudi to, da zagotovimo širši pregled nad situacijo v Evropski uniji in v evroobmočju, ter to upoštevamo pri pripravah priporočil za posamezne države članice. Hvala lepa. Gracias, presidente. Buenos Hvala lepa. Gospa Lopes. Hvala, gospod predsednik. Lepo zdrav vsem. Že v preteklosti smo v tem odboru in v drugih odborih govorili o tem. Sama pa bom povedala nekaj, kar bo v nasprotju s tem, kar ste povedali vi. Gre za naložbe eh, v povezavi s strukturnimi reformami. Ta svežen bi lahko imel pozitivne učinke, če bi se ga izvajalo na povsem drugačen način, kot zagovarja komisija. Zdi se, da pri svojih analizah pozabljate, da se pogoji v državah članicah razlikujejo. V luči tega bi izpostavila svojo državo Španijo, ki bi lahko bila koristen zgled tudi za druge države članice. V Španiji, tako kot v drugih razvitih državah, eh, je notranje povpraševanje in ponudba ključni del BDP-ja. Pri nas dosegamo 98 odstotkov, kar pomeni, da mora gospodarska rast temeljiti predvsem na notranjem povpraševanju. Če želimo, da gospodarstvo okreva, kar se ni zgodilo pod bremenom strukturnih reform, moramo spodbuditi zasebno porabo. Pri tem pa se soočamo z dvema ovirama. Prvič, dostop do kreditov, ki še vedno ni zadostan in stroški so previsoki. In drugič, eh, šibki prihodki. Govorim o pacu doh pri dohodkih posameznikov, Eh, in o težavah pri javnih storitvah. Dejstvo je, da so se plače brutalno znižale in eh, to je pomenilo tudi hudo znižanje števila delovnih mest. Zato bi moral biti temeljni cilj, da ponovno zagotovimo delovna mesta in izboljšamo zaposlovanje na to bi morali povečati tudi plače in zagotoviti eh, socialno pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Morali bi tudi zmanjšati stroške podjetij. Res je, da se je konkurenčnost v Španiji izboljšala, vendar eh, je to zaradi eh, ukrepov, ki smo jih izvedli na nekaterih področjih. Hitro bom zaključila. Trenutna gospodarska situacija zahteva realno povečanje plač in povečanje eh, socialnih prejemkov. Zato bi prosila komisijo, da pripravi priporočila, v katerih bo zapisala, da se je treba sretočiti tudi na povečanje plač in socialnih prejemkov in zanima me, ali, bo, ali mislite začeti izvajati Junkerjev načrt glede zagotavljanja minimalnih plač. Uh, well, um, Spraševali ste torej, kako je s povpraševanjem in kako stimulirati povpraševanje v našem gospodarstvu. Dva elementa sta pri tej ekonomski politiki. Treba si ogledati tudi prednostne naloge, kot so opredeljene v letnem pregledu rasti. Prvič, treba je stimulirati naložbe, kar gre v enako smer, kot jo predlagate tudi vi. In ko govorimo o popraševanju, vemo, da je situacija v različnih državah članicah tudi različna. Nekatere države članice imajo več fiskalnega Več fiskalnega prostora, druge države članice manj. Razmišljali smo o tem, kako bi zagotovili spodbude za izboljšanje povpraševanja v državah članica. Vendar pa je treba preučiti situacijo v posameznih držav članicah, da se ne znajdemo ponovno v finančni nestabilnosti. Ne smemo dopustiti, da bi, se drža, da bi države članice ne imele dostopa do finančnih trgov, kar se je zgodilo v preteklih letih. Ne želimo torej, da se finančna kriza ponovi, saj je finančna stabilnost predpogoj za gospodarsko rast. Je pa hkrati torej ob zagotavljanju finančne stabilnosti treba zagotoviti tudi postopno več spodbud za izboljšanje popraševanja v državah članicah. Vsaj v nekaterih bi se to že zdaj dalo. Hvala lepa, Sven Gigold. Spoštovana komisarja, nekaj kratkih vprašanj. Prvič, v vaših ocenah različnih fiskalnih stališč držav članic sem dobil vtis, da ne upoštevate ustrezno fiskalnih naporov drugih držav članic. Če gre za uh, stopnjo nad 3 odstotke, ste še vedno strogi, je pa težko najti katerokoli državo članico, ki bi v celoti upoštevala in zagotovila strukturne napore, ki jih zahtevate. In mislim, da tega ne upoštevate v strezni meri. Tako kot je dejal gospod Ferber, zanimivo je videti, da je grška vlada ponudila neodvisni fiskalni organ, ki bi preučil, kako vse skupaj deluje. Zakaj komisija tega priporočila ne upošteva? Drugič. Spremljali smo številne razprave glede držav, ki jim ni uspelo zmanjšati primankljaja in zahtev glede dolga. Veliko manj strogih ukrepov pa je bilo glede ustrajanja pri neustreznih makroekonomskih pri odpravi neustreznih makroekonomskih politik. Komisija se je odločila, da ne bo storila nič glede držav z velikim presežkom in njihovim eh, trgovskim oziroma komercialnim stališčem. Zato me zanima, gospod Moskovici, ali boste o tem stališču ponovno razmislili v primeru Nemčije, ki ima vedno znova velike presežke zdi pa se, da ne uporabljate nikakršnih sankcij, eh, da bi spodbudili eh, Nemčijo, da bi se bolj sredotočila na notranje naložbe. In še za konec, dvojček določa, da morajo države s programi makroekonomskih prilagoditev izvesti revizijo eh, ter ugotoviti, kako so se v takšni zmešnjavi znašle. Grški parlament je zdaj vzpostavil revizijski odbor, ki se ukvarja z vprašanjem, kako je z njihovim primankljajem in dolgom in kdo naj bi nosil odgovornost za to. Kako bo komisija zagotovila, da se dvojček izvaja tudi v drugih državah, članicah, kjer takšne revizije še ni bilo? D'abord sur, euh, sur les, les efforts budgétaires, euh, il, il faut noter que Hvala lepa. Najprej nekaj besed glede fiskalnega nadzora. Vse države evroobmočja, razen morda dveh, so pod pragom treh odstotkov v tem trenutku. Seveda je treba spremljati strukturni primankljaj, vendar pa so v prvi vrsti nominalni primankljaj. Pri nas imamo 2,6 odstotka, lani smo imeli 2,2 odstotka in na podlagi tega še vedno lahko izpolnjujemo cilje iz omenjenega dokumenta, da se zmanjša dolg naše države. To je namreč tista prava grožnja. Država, ki se zadolžuje, je vse šipkejša. Kar se tiče postopka makroekonomskih eh, neravnoteži, ste videli, da se je Evropska komisija odločila zvišati prag za nekatere države članice, recimo za Francijo. Kar se tiče Francije, lahko povem, da smo podrobno preučili program nacionalnih reform, eh, nismo pa se odločili, da bi šli do postopka v primeru prekomernega primankljaja. Cilj ni, da kaznujemo, temveč da zagotovimo program nacionalnih reform, ki bo izvajal ustrezne ambicije. Kar se tiče drugih držav, vidite, recimo v primeru še ene velike države članice Nemčije, je prav, pri tej smo prav tako povečali, povišali raven nadzora ne gre za stopnjo njihovega uspeha, niti jih ne želimo kaznovati. Gre za eh, makroekonomsko neravnotežje v drugem smislu, pomankanje eh, konkurence, več, eh, pre, preveliki presežki in pomankanje naložb. Evropska komisija se je z nemško vlado večkrat sestala. Prejšnji teden sem bil v Berlinu, sestal sem se s finančnim ministrom Šojblom. Govorili smo o svežnju naložb v višini 15 milijard evrov, vendar pa je treba počakati tudi na mnenje neodvisnih revizorjev. Kar pa se tiče Grčije, pogovore s to državo nadaljujemo. Upam, da bodo ti lahko konstruktivni ter da bomo lahko spoštovali svobodno izbiro grškega naroda vendar pa morajo Grki tudi izpolniti svoje obljube, kar pa ni preprosto. Od Grčije pa v prvi vrsti pričakujemo uh, ustrezna uh, delovanja in reforme. Gospod Markovali. Hvala lepa za besedo, hvala tudi obima komisarjima, da sta med nami in da odgovarjata na vprašanja. Prej smo slišali vprašanje o makroekonomskih neravnovesih. Menim, da se to eh, povzroča tudi sistemom fiksnega tečaja eh, v zvezi z evrom. Torej, mislim, da moramo narediti veliko lak naprej, da bomo imeli bolj učinkovito evro območje ampak ni pa nobene gotovosti, da lahko to dosežemo. Trenutno stanje ni zdržno za mnoge države članice, eh, zlasti to velja za eh, južnoevropske države. Zato imam vprašanje za komisijo glede nemškega primera. Gre za, presežni, za presežek ta presežek ni uh, rezultat zgolj prizadeva Nemčije. Nemčija ima koristi tudi zaradi nepravičnega menjalnega tečaja in eh, na ta način se odlagajo potrebne reforme v gospodarstvu. Gre torej za makroekonomska neravnovesja, zaradi katerih je treba Nemčiji dati jasno vedeti, da je prišel čas, da se naredi velik korak naprej. Tako da vas sprašujem, v kakšni fazi je razprava. Uh, glede Evropske gospodarske skupnosti. Poleg tega pa je tukaj še vprašanje, ki se nanaša na to, kako organizirati eh, naložbe, ki so na tremi odstotki v skladu z Junkerjevim predlogom. Vidimo dramatično situacijo v dveh državah, zlasti v Italiji in Grčiji kjer eh, so se različne strukture za socialno varstvo izkazali, izkazali za neprimerne. Zanima nas, ali nameravate kakšne, kakšne koli eh, kompenzacijske dejavnike na tem področju. Kajti treba je izvajati specifične storitve v obeh državah. Naj odgovorim na obe vprašanje. Najprej prvo jasno je, da država članica s priključitvijo evro območju opusti svojo valuto in s tem tudi možnost, eh, da bi menjalni tečaj uporabila kot mehanizem, eh, s katerim bi vplivala na svoje gospodarstvo. To je bilo jasno vsem državam članicam, ki so se doslej pridružile evro območju. To so osnove. No, Vsekakor pa je treba še marsikaj postoriti, da se izboljša struktura eh, gospodarske in monetarne unije. Veste, da se poglabljajo razprave eh, o tem, zlasti to eh, je veljalo na februarskem eh, svetu. Predsednik komisije Juncker dela v smeri drugega poročila štirih predsednikov, da bi pripravili predlog, kako obravnavati vprašanja, s katerimi se sooča evromoče, torej kako izboljšati obliko evromoče. Verjetno bo šlo za postopek v dveh fazah. V prvi fazi se bomo osredotočali na tiste stvari, ki jih lahko postrimo zdaj, oziroma v okviru obstoječe pogodbe, potem druga faza pa je bolj dolgoročna faza, bolj dolgoročni pristop. Šlo bo za ukrepe, ki jih lahko izvedemo na daljši rok, vključno s premembo uh, eh, pogodbe. Potem pa je tukaj še vprašanje glede preseška v tekočem računu v Nemčiji, to smo imeli že v priporočilih iz leta 2014, ki so veljala za Nemčijo, kot veste, eh, komisija spremlja to vprašanje in to vprašanje bo vključeno tudi v letošnja priporočila. Indeksirni pregled je bil v primeru Nemčije opravljen, kaj ti eh, njen presežek v tekočem računu je nad vrednostjo 6 odstotkov BDP-ja, kar je prak. Komisija trenutno preučujete vprašanje. In ne strinjam se z vami, ko pravite, da Nemčija odlaga reforme. Nemčija je že izvedla kar resne reforme že pred desetletjem in uh, še vedno požanje rezultate teh reform. Tako da težko govorimo o odlaganju uh, reform v primeru Nemčije. Hvala lepa, Cedirios Cerianopoulos. Thank you. Oba komisarja bi zaprosil, da pokomentirata in nas obvestita v naslednjih temah. Komisija, ki je del trojke ali kakorkoli jo zdaj imenujemo, se pogaja eh, z grško vlado. Obe strani, tako Evropska komisija kot grška vlada, tako kot vse vlade, ki sprejemajo Evropsko unijo, kažejo svojo pravo naravo. Vemo, na kaj se osredotočajo osredotočajo v teh razpravah. Osredotočajo se v nadaljne zmanjšanja eh, plač, na odpuščanja, privatizacijo in eh, še hujše davke za ljudi. In eh, vse to je opisano kon, kot konstruktivna razprava. Seveda je konstruktivna, ampak za kapitaliste, ne za ljudi izvajate torej sporazum z 20. februarja. Sprašujem vas, ali res eh, menite, da bo prišlo do novega memoranduma o soglasju? To eh, evropski semester ne predvideva samo za Grčijo, temveč tudi za druge države. Gre za nadzor, za eh, spremljanje poračuna, za uravnotežen eh, proračun, ampak ljudje zaradi vsega tega trpijo. Se strinjate? Najprej bi povdaril, da smo delali z grško vlado zelo profesionalno. Delo, gre za delo treh partnerjev in tukaj ne gre samo za neko sematično zadevo. Stvari so zelo uh, napredovale, tako eh, Evropska banka kot Evropska komisija eh, smo veliko prispevali. Oblikovali smo novo skupino bruselsko skupino in vse tri eh, institucije eh, so zastopane v tej skupini. Prav tako eh, grška vlada želimo doseči stabilnost za Grčijo. Delamo profesionalno, mirno, zbrano. Nismo še dosegli končnega cilja, ampak naš namen je, da grški vladi olajšamo izvanje političnega programa, hkrati pa tudi eh, želimo zagotoviti, da grška vlada eh, izpolnjuje obljube, katerim se je zavezova, zavezala, ko je vstopila v Evropsko unijo. In to je temelj eh, tega, kar je Evropska skupina eh, sprejela februarja. In tukaj gre za cilje, nič manj in nič več. Trojka oziroma skupina, eh, ki jo zdaj nadomešča, nikoli ni imela namena, da bi nalagala posamične modele posamičnim vladam. Vsi uh, si v komisiji glede tega zelo prizadevamo, odgovorni smo za, za, za ta dosje in mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je dosež, da, bil dosežen napredek, vendar je počasen, prepočasen želimo seznam reform grške vlade in to bomo potem eh, pregledali na naslednjem ekofinu v Rigi. Delamo torej, si prizadevamo. Ne želimo pa eh, vsega tega predstavljati ideološko ali konfliktno. To ni naš namen. Naš temeljni cilj je zagotoviti, da Grče ostane v evromoču. To pa na način, ki je spremljiv eh, tudi za Grke hkrati pa eh, naj bi država lahko spoštovala svoje zaveze do partnerjev. Želimo torej profesionalen, zbran uh, pristop, ki ni ideološki in nikakor konflikten. Hvala, Darius Rozati. Hvala, predsednik. Dve vprašanje imam. Enega za komisarja Moskovisija, drugega pa za podpredsednika Dombrovskisa. Najprej vprašanje, ki se spet nanaša na Francijo. Gre za podaljšanje roka strani komisije in to je temeljilo na oceni, naj citiram, da razpoložljivi dokazi ne kažejo, da ni učinkovitega ukrepanja. Kaj to pomeni? Ali to pomeni, da Francija ni uh, predložila dovolj dokazov v okviru procesa ocene? Ali pa to pomeni, da dogovorjeni, eh, dogovorjene zahteve eh, glede ukrepov eh, so pomankljive. Odločitev o Franciji se je preložila za tri mesece. Komisija je tri mesece čakala na nove dokaze in na koncu teh dokazov ni bilo. To je prvo vprašanje. Situacija je težka. Preprosto zato, ker menim, da je celoten postopek odločanja v tem uh, primeru nepregleden. Jasno pa je, da je treba ohranjati preglednost in da je treba države članice obravnavati enako. Drugo vprašanje za podpredsednika Dobrovskisa pa se nanaša na mikroekonomske politiko in njeno mešanico. V zadnjih letih je bila ta mešanica veliko bolj restriktivna pri nas kot pa recimo v ZDA. Tako pri monetarni politiki smo bili bolj restriktivni, obrestne mere so bile nasplošno za eno, en odstotek eh, više, potem se je začelo kvantitativno sproščanje uh, v zadnjem trenutku. In tudi fiskalna politika je bila bolj restriktivna v smislu, da je bil uh, splošni fiskalni stimulus nižji za 4 odstotke BDP-ja v evrskem območju. Uh, ali je to po vašem mnenju povezano tudi s počasnostjo uh, okrevanja v evroobmočju? V kakšnem obsegu je ta makroekonomski miks uh, prispeval k počasnemu okrevanju? Seveda, če se primerjamo z EDA. Eh, začel bom s prvim vprašanjem. Mislim, da se moramo naučiti in zaupati svetu in komisiji, ko gre za dialog z državami članicami. Ne smemo biti sumničavi. Zakaj to govorim? Želeli smo vam razložiti, zakaj smo odložili to odločitev. Takoj nam je bilo jasno, da je lahko to kontroverzno. Ampak v tistem trenutku nismo imeli dokončnih številk, zato smo našo odločitev odložili za tri mesece, po treh mesecih pa po izredno komplicirani formuli, s tem se strinjam, uh, zakaj to je, je ta formula za izračun tako uh, eh, komplicirana. Lahko bi uporabili pristop od spoda ali pa od zgoraj, ampak dejstvo je, da bi taka pristopa dala različne rezultate. Zato nam je bilo jasno, da nimamo dovolj dokazov o dejanski situaciji. Čeprav neko splošno tehtanje vseh teh dokazov je bilo pozitivno. Podatki iz leta 2014 za Francijo so dejansko boljši od tistih, eh, ki so bili napovedani, ki so jih napovedali naši predhodniki in komisija sama. Kako lahko torej sklepamo? odločili smo se, kakšen bo postopek in to smo strli profesionalno. Čakamo na 21. april in na podatke Eurostata, ampak naš pristop komisije temelji na zdravi pameti. Odgovoril bi na drugo vprašanje v zvezi z makroekonomsko politiko in eh, njeno mešanico prejšnji splet makroekonomske politike je bil sprejet v določenih okoliščinah, te pa so se razlikovali od okoliščin v ZDA. Velika razlika je bila v tem, da potem, eh, ko smo imeli finančno krizo tako v ZDA kot v Evropi, ZDA nikoli niso imeli uh, eh, dožniške kli, krize uh, držav v EU, pa smo se soočili ravno s tem problemom. Tako da lahko rečem, da so bile ZDA tudi med krizo uh, take, da so bile imele uh, pristop fiskalnega spodbujanja in to je pomagalo gospodarstvu, lahko so ukrepili investicijski program, ki ga je naložila eh, administracija. V ZDA, v, v Evropski uniji pa lahko imamo ta fiskalni stimulus samo, če lahko nekdo financira vaš dolg po neki razumni stopni. Tako je bilo v primeru ZDA, žal pa v primeru mnogih eh, Eh, držav članic Evropske unije ni bilo tako. Tako da smo morali najprej eh, ponovno vzpostaviti finančno stabilnost, preden smo se lahko lotili eh, gospodarskega oživljanja. Hvala lepa. Ali to pomeni, da zdaj so pogoji predvsej boljši? Torej, vaše razmišljanje nas pele do sklepanja, da je morda zdaj pravi trenutek za to, da je treba skoristiti dobre tržne pogoje za investicije. Alfred Sand. Hvala lepa, predsednik. E, imam vprašanje, ki se nanaša na to, da smo želeli doseči fiskalno ravnovesje v nacionalnih gospodarstvih, ampak tukaj so velike razlike med nacionalnimi gospodarstvi. Eh, govorili smo o Nemčiji, ki ima visoko produktivnost, visoko eh, možnost za rast. Potem pa imamo tukaj eh, še drug groz držav, kjer pa so eh, možnosti slabše. Mislim, da smo premalo dali podarka tudi drugim državam, torej ne tistih, ki, tistim, ki so bile močnejše. Kaj to pomeni? Da, če imamo neko manjšo skupino držav, ki jo vodi Nemčija, ki se je dobro odrezala, eh, bo eh, zdaj eh, deležna drugačnega pristopa, tako znotraj Evropske unije, kot tudi zunaj, ne, ali ne, ne povečujemo s tem razlik med posameznimi skupinami držav znotraj Evropske unije ali nas bi to moralo zanimati, ali bi to morali obravnavati, če da, kakšna učinkovita urodja imate, da lahko omogočite obravnavanje tega vprašanja. Dobro, tole je bilo precej zapleteno vprašanje, če sem prav razumel. Ste govorili o dveh delih, gre za uh, različno gospodarsko uspešnost znotraj evropskega območja. Uh, poleg tega pa je tukaj še uh, učinek depreciacije evra. Najprej prvo vprašanje. To vprašanje je že bilo postavljeno. Očitno je, da če se država priključi uh, eh, evromočju, potem mm, mora sprejeti omejitve glede uh, valute, torej ne, ne more spreminjati svojega menjalnega tečaja. In mislim, da je to jasno. To pomeni, da morajo države članice znotraj evromočja biti zmožne se prilagajati z drugimi sredstvi. In tukaj se vrnemo na strukturne eh, reforme, eh, ki spodbojajo konkurenčnost držav članic. To je ena od prioritet politike iz našega letnega pregleda rasti. Torej, valutna unija ima svoje omejitve in vse države to vedo, ko se ji pridružijo. Zdaj pa glede razvoja dogodkov na področju menjalnih tečajev, kdo pridobi, kdo izgubi. Najprej je treba omeniti, da je razlog, zakaj ECB zdaj izvaja kvantitativno uh, popuščanje oziroma sproščanje. Torej razlog je, so nizke inflacijske mere stopne blizu dveh odstotkov. Zato ima ECB trenutno uh, politiko spremljanja. Želimo se premikati v smeri zadanih ciljev in znotraj tega pride tudi do depreciacije mm, menjalnega tečaja. Izvodniki v tretje države iz te depreciacije tečaje pridobijo. ECB sicer s tem dosega svoj cilj glede inflacije, hkrati pa tudi pomaga vlajšati uh, obremenitve zaradi dolgov, če ustrezno obravnavate dolgove, če skušate dolg, lahko, lahko dolgove odplačujete, hkrati pa lahko izboljšati situacijo s tem, da povečate svoje gospodarstvo. Eh, na način, ko deluje ECB, imamo hitrejšo nominalno eh, stopnjo rasti in zmanjšujemo tudi obremenitev zaradi dolga. Vi ste prej omenili, eh, govorili o dveh skupinah držav, kako pospešiti tisti, tisto drugo, kako pomagati drugi skupini držav. To je vedno pomislek, ki je vezan tudi na depreciacijo valute, eh, kajti to lahko vpliva na spremembo kupne moči. Hvala, Eva Paunova. Hvala, predsednik. Podpredsednik Dombrovski, hvala, da ste med nami. Hvala za vašo kratko predstavitev na začetku razprave. Ko gre za obliko evropskega semestra in pa spremljanje gospodarskih dejavnikov, eh, ki je pravočasno, to je ustrezen korak v smeri boljše gospodarske politike Evropske unije. Ampak prvič je zdaj tako, da poročila po posameznih državah so objavljena že tri mesece vnaprej. Tako imamo zdaj možnost za pravilno odprto razpravo, preden eh, države članice predstavijo svoje nacionalne reformne programe in preden se eh, ta priporočila za posamezne države eh, objavijo maja. Mislim, da taka odprta razprava pomembno prispeva Kajti dejstvo je, da doslej so države članice uh, zgolj delno uspešno izvajala priporočila. Potrebujemo poglobljeno razpravo. Dejstvo je, da se reforme ne izvajajo posod ustrezno in se ne ocenjujejo ustrezno. Zato je pomembno, da uh, okrepimo uh, Eh, sodelovanje znotraj parlamenta in tudi z nacionalnimi parlamenti. Ne samo zato, da se pripravijo priporočila za posamične države, temveč tudi, da se izboljša njihovo izvajanje in spremenje. Nacionalni parlamenti trenutno so vključeni v evropski semester, ampak obstoječi eh, mehanizem ni zadosten. Prejšnji mesec je Evropski parlament podprl poziv komisije, da se bolj podprejo nacionalni parlamenti in njihovo sodelovanje in da se države bolj zavežejo k tem priporočilom za posamezne države. Zanima me, kakšna komisija, kakšne ukrepe predvideva komisija za dosego tega cilja. Kako se lahko ukrepi, nadalje ukrepi eh, dialog komisije z nacionalnimi parlamenti. Hvala lepa za to vprašanje. Glede racionalizacije evropskega semestra in pa spremembe eh, koledare evropskega semestra, kot ste pravilno uh, omenili, lahko rečem, da je glavni cilj, da omogočimo več časa za razprave, tako z državami članicami, kot tudi s socialnimi partnerji in drugimi, drugimi uh, deležniki v državah članicah. ko govorimo o državah članicah, s tem gotovo mislimo tudi na nacionalne parlamente. Že zdaj, v tem evropskem semestru, so nacionalni parlamenti različnih držav članic veliko bolj vključeni. Iščemo tudi načine, kako bi eh, njihovo udejstvovanje še eh, bolj okrepili v naslednjih evropskih semestrih. Kaj ti jasno je, če želite uspešno izvajati strukturne reforme in eh, če želite imeti plodno razpravo o fiskalnih vprašanjih, so na koncu nacionalni parlamenti tisti, ki sprejemajo to vrstne odločitve, tako da je pomembno, da sodelujejo že v zgodni fazi in eh, tak je tudi namen komisije. Tudi letos si prizadevamo za nadaljne vključevanje nacionalnih parlamentov, želimo še bolj eh, racionalizirati ta um, proces, ki vključuje nacionalne parlamente, eh, socialne partnerje in druge akterje. Prva žbere je naslednja. Hvala lepa. Moje vprašanje se nanaša na podpredsednika Dombrovskisa. Veliko je bilo že povedanega o gospodarskem dialogu, o, o postopku glede makroekonomskih neravnovesij, govorili smo o strukturnih reformah. In pa ocenjevanju stopnje razlik med državami članicami. Jasno je, da tukaj ne dosegate pričakovanj zakonodajalcev. Hkrati pa tudi ugotavljam, da v komisiji vse bolj uh, uporabljate agregatni fiskalni pristop. Ali ne bi bilo dobro, da bi izvali ex ante ocene za posamične države. Če že uporabljate ta instrument, agregatni fiskalni instrument, ali ne bi bilo bolje, eh, da preučite tudi ekspost rezultate, instrument pa uporabite kot neke vrste usmerjevalni. Uh, instrument, tako da se zmanjšajo razlike med državami članicami. Hvala lepa za to vprašanje. Ja, res je. Analiza komisije je podarila ta agregatni eh, fiskalni pristop. In letos menimo, da je naš pristop precej neutralen. Menimo, da je splet politik eh, nasplošno primeren glede na dane okoliščine. Vsekakor eh, razumemo vaše razmišljanja. tudi pri naslednjih postopkih evropskega semestra se bomo spraševali, ali naj ta agregatni eh, fiskalni pristop uporabimo bolj kot neke vrste analitično orodje oziroma analitični kazalnik. Prav imate, ta pristop uporabljamo bolj v smislu ex post, torej za nazaj ne zadajamo si nekih ciljev, ampak mislim, da moramo o tem še premisliti. Vaše vprašanje je zelo dobro, nimam še nekega pripravljenega odgovora trenutno, vidim pa, v kakšno smer razmišljate. Gre za agregatni fiskalni instrument oziroma agregatno monetarno politiko. Uh, Eh, in to bo vsekakor pomembno vprašanje pri nadaljnih eh, gospodarskih razpravah. Hvala lepa. ELS ima namestnika, eh, tako da dajem besedo Pantr Kelandoju. Tolmači nas bodo zapustili čez nekaj minut. Imamo vprašanje, ki ga vam postavil v nizozemščini. Belgija. V kakšni situaciji je trenutno? Vi pravite, da je treba, kar zadeva Belgijo, nekoliko davčno politiko spremeniti. Ne gre za zmanjšanje obdavčitve, temveč mislim, če dobro razumem, kako naj bi se ta davčni premik storil. To bo morda priložnost, da Belgijo bolj strogo obravnavate, ko gre za makroekonomska neravno. Res, ja. Ja, kar zadeva Belgijo, smo odločitev o njej sprejeli, tako da smo pohvalili belgijsko vlado glede na to, kar počenja. Tri tri področja so bila identificirana kot problematična. Trenutno ne Italija, ne uh, Belgija ne upo, spoštuje tam zadanih uh, kriterijev, ko gre za zadolženost. Gre za vendarle za reforme, ki se jih je lotila belgijska vlada in uh, na ta način upoštevala pogoje, ki vladajo v državi. Drugič, prekoračitev 3 od, 3 odstotkov leta 2014. Imamo dokaze za to, da je, se to, da je šlo za enkratni dogodek, za časni dogodek in leta 2015 naj bi Belgija imela primankljaj, ki je v okviru spremljivih meja. Trenutno se z belgijsko vlado pogovarjamo o strukturnih reformah. Seveda Ne smete pozaviti, da ni vloga komisije, da se da razveže roke posameznim vladam oziroma jih eh, pripne v prisilni jopič. Ne, mi lahko samo spodbujamo, ocenjujemo recimo reforme in na podlagi takšnih ocen v Belgiji smo lahko tudi uporabili vse pristope in inštrumente, ki jih imamo v makroekonomski politiki. Najlepša hvala podpredsedniku Dobrovskisu in komisarju eh, Moskoviciju za to izmenjavo mnen. Ta se mi je zdela zelo koristna in konstruktivna. Mislim, da so bile predstavitve, saj osebno, obeh komisarjev zelo prepričljive. Mislim, da sta pravilno ugotovila, da je treba pričakovati oziroma počakati na ustrezne podatke. Podpredsednik Dombrovski si je pojasnil novo časovnico, ko gre za te reforme v posameznih državah. <clears throat> Mislim, da bomo tudi v našem odboru natančno spremljali te dogodke, ta razvoj. Seveda pa bomo nadaljevali z dialogom z vami da ugotovimo, kako bi ta pristop v evropskem območju lahko naredili bolj učinkovit, ko gre za odpravljanje makroekonomskih neravnoteži. Slišal sem vas, da ste nekaj govorili o tem in o tem, da je celotni evropski semester nekaj, kar bo proces, v katerem bo sta vključena tako parlament kot tudi komisija. Še enkrat najlepša hvala za to, da sta bila tukaj. Hvala kolegicam in kolegom. Popovdne bomo nadaljevali ob treh.